Après-midi à ja, toutes et à tous. Lepo pozdravljeni vsi. Sedite, prosim. Začeli bomo. Začeli bomo z zaslišanjem. To je zelo pomemben trenutek v mandatu parlamenta. Z nami je gospa Ilva Johansson. Lepo pozdravljeni v odboru Libe. Hvala, da ste tukaj. Naj vam povem, kako bodo zadeve tekle danes. V skladu s prilogo 7 poslovnika, ki vsebuje smernice za potrditev komisije, bo parlament ocenil kandidate za komisarje na osnovi splošnih kompetenc, zavezanosti Evropi in osebne neodvisnosti. Prav tako bomo ocenili njihovo poznavanje portfeljev, ki so jim dodeljeni. Ocenili pa bomo tudi njihove komunikacijske spretnosti. Sporočamo tudi, da je parlament kandidatki za komisarko že poslal vprašalnik v pisni obliki. Pripravili smo dve skupni vprašanji, ki jih je pripravila konferenca predsednikov, in tri specifične vprašanja, ki jih je pripravil odbor Libe. Kandidatka za komisarko je odgovorila na vsa vprašanja v pisni obliki in odgovori so na voljo v vseh jezikih. Prav tako želim povedati, da odbor za pravne zadeve ni podal ugovora v zvezi s tem zaslišanjem danes. Razprava bo potekala na naslednji način. Najprej bo kandidatka za komisarko podala uvodno izjavo. Uvodna izjava ne sme biti daljša od 15 minut, potem pa bomo imeli čas za vprašanja in odgovore. Vprašanj bo največ 25. Začeli bomo s krogom vprašanj v imenu političnih skupin. Začela pa bo seveda največja politična skupina, potem pa bomo nadaljevali glede na število sedežev v parlamentu. Vprašanja bodo potekala na naslednji način. Pet minut bo na voljo vsakemu poslancu, eno minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor kandidatke, potem pa bo poslanec imel še možnost za dopolnilno vprašanje, eno minuto in kandidatka za komisarko bo potem imela še eno minuto za odgovor. V prvem krogu bodo sodelovali predstavniki vseh političnih skupin, v drugem krogu pa bomo seveda prisluhnili poslancem iz političnih skupin, vključno z samostojnimi poslanci. Na koncu zaslišanja bo kandidatka za komisarko imela 5 minut za sklepno izjavo. Upoštevajte, lepo prosim, časovni razpored. Poskrbeti moramo namreč, da se boste vsi držali časa za govor. Sicer vas bom moral prositi, da zaključite, ali pa vam bom moral vzeti besedo. Prosim, da sami zaključite pravočasno, nikogar ne želim prekinjati. Hvala vsem že vnaprej. Tolmačenje je na voljo v 23 uradnih jezikih. Lepo prosim, da ne govorite prehitro. zato da bodo tolmači lahko ustrezno opravili svoje delo. Razprava se tudi prenaša preko spleta. Na spletni strani parlamenta pa bo na voljo tudi arhivski posnetek te razprave. To zaslišanje je še posebej pomembno za odbor Libe, kajti to je edino zaslišanje, kjer je odbor Libe, vodilni odbor. Tega zaslišanja si ne delimo z nikomer drugim. To zaslišanje je popolnoma v pristojnosti odbora Libe. Torej. To pomeni, da imamo pristojnosti v zvezi z migracijsko politiko in azilno politiko, v zvezi z upravljanjem meja in politikami na področju šengenskega območja, pa še nekaj. Notranja varnost, vključno z bojem proti terorizmu. Pa tudi teme Evropskega javnega tožilca bomo pokrivali. Veselimo se že izmenjave mnen v zvezi z vsemi temi pomembnimi politikami. Institucije EU in države članice se s temi vprašanji ukvarjajo že nekaj let. Zdaj bo začela kandidatka za komisarko, gospa Ilva Johansson. Izvolite, beseda je vaša. Lepo prosim, 15 minut je vaših. Hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Zelo vesela sem, da sem danes tukaj pred vami. Vem, da me čaka napornih nekaj ur, ampak eh, ne glede na to, da sem nekoliko nemirna, vem, da je to zelo pomembno. Vi ste neposredno izvoljeni predstavniki evropskih državljanov. Vi ste tisti, ki morate upraviti to zaslišanje in vi boste povedali, ali lahko prevzamem svojo funkcijo ali ne. Zato se veselim, naše razprave in veselim se tudi, upam, da sodelovanja z vami v prihodnjih petih letih. Ministrica sem bila v petih različnih vladah na švedskem, služila sem trem različnim premijejem in vse vlade so bile manjšinske vlade. Znam sodelovati z različnimi političnimi skupinami in znam iskati kompromis in način sodelovanja v parlamentu. Vem, da so to izkušnje, ki jih bom potrebovala tudi pri sodelovanju z vami. Leta 2015 je Švedska sprejela več beguncev, beguncev na prebivalca kot katerakoli druga država članica. Leta 2015 smo sprejeli eno tretjino vseh mladoletnikov brez spremstva, vseh mladoletnikov brez spremstva, ki so prišli v Evropo. To je bil veliki ziv. Premijer mi je dal to nalogo. Namreč koordinirati sem morala vse vladne ukrepe na področju upravljanja z migracijami in vključevanjem migrantov v našo družbo na švedskem. Švedska je sprejela zelo veliko beguncev v tem času. Na to sem ponosna. Ponosna sem tudi na to, da so številni ti ljudje zdaj vključeni v družbo in prispevajo k gospodarstvu. Ampak obenem je kmalo postalo jasno, da nimamo evropskega sistema za migracije in azil, ki bi deloval dobro. Potrebujemo skupne evropske trajnostne rešitve za migracije. Te rešitve morajo biti predvidljive za posameznike in za družbo. Politike na področju migracij in varnosti so pomembne, lahko se medsebojno dopolnjujejo, ampak na začetku že želim povedati, da gre za ločene politike. Migracije niso grožnja za varnost. Varnost je povezana z svobodo. Vsi v Evropi bi morali imeti možnost, da lahko živijo v pravni državi, v svobodni družbi, vedoč, da javne oblasti počnejo vse, kar je v njihovi moči, da bi jih zaščitile. Boriti se moramo proti tistim, ki predstavljajo grožnjo tej svobodi. Grožnje varnosti so tudi grožnje našim družbam. Povedati pa moram tudi, da bom poskusila poskrbeti, da varnostni ukrepi, ki jih bomo sprejeli, ne bodo preveč omejevali naših svoboščin. Pri imigracijah si želim doseči preboj. Želim najti rešitev, ki bo delovala in ki bo spoštovala naše urednote. Moja glavna prednostna naloga bo priprava novega pakta za migracije in azil. To bo težko, vendar povedati moram, da nam mora uspeti. Neuspeh ni sprejemljiva rešitev. Potrebujemo nov pakt za migracije in azil. Veliko smo že dosegli, ampak še vedno ostajajo kompleksna in raznovrstna vprašanja. Mislim, da je zdaj pravi čas, da se teh vprašanj lotimo. Potrebujemo evropski pristop med državami članicami, je treba graditi mostove, ne zidov. Migracije so visoko na političnem dnevnem redu, zato ker moramo državljanom zagotoviti odgovore za vprašanja, ki jih najbolj težijo. In migracije in varnost so med tremi najpomembnejšimi vprašanji za državljane. Migracije in varnost so del številnih politik. Koherenca in koordinacija bosta ključnega pomena. Učinkovito in predvidljivo moramo upravljati z migracijami. Zaščititi moramo zunanje meje in poskrbeti moramo za varnost. To bo ključni del mojega portfelja. Zato moramo najti način sodelovanja. Kompromis in sodelovanje sta temelj evropskega načina delovanja. In tako bom tudi sama delovala. Vi ste evropski poslanci in vem, da imate še posebej vi, poslanci v tem odboru, veliko izkušenj na tem področju. Evropska unija temelji na urednotah in to morajo biti naša temeljna načela. Ne bom se borila samo za te urednote znotraj EU, ampak tudi povsod po svetu. Mislim, da je nujno, da demokracije zaščitimo pred populisti in ekstremisti. Vedno moramo zagovarjati človekove pravice. Še posebej se želim lotiti težkih vprašanj na področju notranjih zadev. To je tisti portfelj, ki si ga želim. Nisem si želela nobenega drugega. Hvaležna sem za zaupanje, ki mi ga je pokazala novo izvoljena predsednica komisije. Grožnje na področju varnosti se spreminjajo in mi se moramo prilagoditi. Jaz bom poskusila zapolniti vrzeli v našem pristopu na področju notranje varnosti. Jaz želim zgraditi učinkovito varnostno unijo na osnovi temeljev, ki smo jih razvili v preteklih petih letih. To pomeni, da moramo poskrbeti, da bodo zakoni tudi ustrezno izvajeni. To pomeni, da moramo tudi zapreti vrzeli na področju varnostnega okvira. Organizirani kriminal, droge, trgovina z ljudmi, spolno zlorabljanje otrok in zlorabljanje otrok nasploh so zame prednostne naloge. Pogosto so žrtve najbolj ranljivi členi naše družbe. Mislim, da jih mora družba zaščititi. Jaz bom njihov zagovornik. Trudila se bom tudi za tretji teroriste. Ne želim, da načrtujejo, financirajo in izvajo svoje napade. Prav tako se bom borila proti radikalizaciji. Izpostaviti želim poročilo odbora TER, odbora za terorizem. Priporočila iz tega poročila bodo dobre smernice za moje delo. Mislim, da moramo zagotoviti tudi boljše sodelovanje na področju organov pregona. Spodbujati moramo to sodelovanje in Europol bo tukaj imel pomembno vlogo. Prav tako želim imeti ustrezen pristop na osnovi dokazov pri oblikovanju politik v mojem portfelju. Prav tako želim uporabiti načelo boljše priprave zakonodaje, ko bom pripravljala predloge v okviru svojega portfelja. Zdaj pa migracije. Vsi veste, da so te razprave težke in da so mnenje različna. Mislim, da potrebujemo skupne, izvedljive, trajnostne in predvidljive rešitve. Zdaj je zapihal svež veter, prišla je nova komisija in nova izvoljena predsednica mi je dala nalogo, da predlagam novi pakt za migracije in azil. Moj pristop bo, da najprej natančno prisluhnem različnim pogledom, zato da vidim, kje bi lahko začeli. Seveda, govorila bom s parlamentom, pa tudi z vsemi državami članicami. In takoj, ko bom začela s delom, če me boste potrdili, se nameravam čim prej srečati z vsemi državami članicami na dvostranski ravni in ta odbor bo tudi ustrezno obveščen o mojem delu. Posvetila se bom celotnemu spektru migracijskih politik, torej azil, boj proti nezakonitim migracijam, krepitev zunanih meja, vračanje, pravne poti, vključevanje in sodelovanje s partnerji zunaj EU. Del tega holističnega pristopa bo tudi, da bomo natančno preučili obstoječe predloge, ki jih imamo na mizi. Zelo pomembno je, da imamo tudi spolno perspektivo, ki jo moramo upoštevati pri vseh ukrepih. Vem, da si je ta odbor zelo prizadeval na resnično evropski način, da bi opredelili izhodišče za številne jaz azilne instrumente. Mislim, da to potrebujemo. Potrebujemo trajnostne rešitve na osnovi solidarnosti in odgovornosti. To nas mora usmerjati. Prav tako želim zapreti vrzeli med azilom in uračanjem. Spoštovati svo, moramo svoje vrednote in tudi pravno odgovornost do tistih, ki potrebujejo mednarodno zaščito, vendar tisti, ki nimajo pravice ostati, se morajo vrniti. Lani se je vrnilo samo nekaj več kot 30 odstotkov tistih, ki smo jim dejali, da se morajo vrniti. Verodostojna in trajnostna azilna politika mora ustrezno delovati in spoštovati je treba tudi načelo nevračanja v mednarodnem pravu. Politične smernice Prav tako izpostavljajo potrebo po pravnih in varnih poteh v EU. To je prav gotovo del rešitve. Ponosni moramo biti na to, da je delež Evrope na področju preseljevanja na globalni ravni z 15 odstotkov leta 2015 narasel na skoraj 50 odstotkov leta 2018. Storiti pa moramo še več. Sodelovala bom z državami članicami, zato da ukrepimo prizadevanje na tem področju, prav tako pa bomo razvijali humanitarne koridorje za nujne potrebe. Ne smemo več dopuščati, da ljudje umirajo v sredozemlju. Ključni del novega pakta za migracije in azil bo bolj trajnosten, zanesljiv in vzdržen pristop do iskanja in reševanja. Moja naloga je, da najdemo rešitev in nadomestilo za te ad hoc rešitve. Reševanje življenj je naša moralna naloga. Prav tako se moramo boriti proti tihotapcem in trgovcem. Več moramo storiti za to, da razbijemo njihove poslovne modele in tudi njihove mreže. Na koncu pa še nekaj. Trenutno je eden največjih dosežkov evropskih integracij ogrožen. Gre za šengensko območje. Čim prej moramo spet zagotoviti popolno delovanje šengenskega območja brez notranjih meja. To bo zame ključni cilj bolj kot bo uspešen nov pakt za migracije in azil, bolj kot bodo močne naše zunanje meje s pomočjo nacionalnih mejnih stražarjev in tudi stražarjev iz Frontexa, bolj učinkovito kot se bomo borili proti tihotapcem, večje bo zaupanje v šengensko območje. In to bi lahko seveda predstavljalo osnovo za širitev šengna. Moj cilj je, da bi imeli migracijsko in varnostno politiko, ki bo delovala za državljane. Biti mora uravnotežena in poštena, predvsem pa morate meliti na naših urednotah. Vem, da je to zahteven portfel, to mi vsi govorijo, vsaj v zadnjih treh tednih, odkar sem kandidatka za ta portfel, ampak moramo doseči napredek na tem področju. Neuspeh ni dopusten, to bo moja prednostna naloga. Potrebujem vašo pomoč, vaše strokovno znanje in vaše izkušnje na tem področju, zato da bomo dosegli napredek. Torej, če me boste potrdili, bo to zame velika čast in veselim se že sodelovanja z vami. Hvala. Hvala lepa, kandidatka za komisarko, gospa Johansson, za vašo predstavitev. Sedaj pa dobijo besedo koordinatorji, predstavniki političnih skupin. Naj vas spomnim, dve minuti za vprašanje, potem odziv in potem še dodatna minuta za dodatno vprašanje. Začenjamo s predstavnikom ELS, gospod Tomas Tobe, prosim. Uh, Hvala lepa, naj najprej pozdravim kandidatko za komisarko. Veseli me, da govori o branjenju skupnih evropskih vrednot. Upam, da to pomeni, da bo kandidatka za komisarko podprla tudi evropski način življenja. Moje vprašanje pa se dotika naše skupne evropske varnosti vidimo, da imamo velikanske težave z orožjem, drogami, ki prosto gredo prek naših meja. Prav tako vidimo, da imamo organizirane kriminalne združbe po vsej Evropi in eh, ki se ukvarjajo tudi z nepremičninskimi posli. Torej, kateri konkretni koraki so predvideni, bo komisija storila, kaj ste pripravljeni storiti, boste povečali sredstva za Europol, ste pripravljeni zagotoviti da bomo imeli tudi nekakšno, nekakšen center za boj proti organiziranemu kriminalu. Beseda je vaša. Hvala lepa, hvala lepa, gospod Obe. Mislim, da je ključno, da branimo naše skupne vrednote. Ne smemo pa biti naivni. Pomembne vrednote, na katerih temelji naša skupnost, so ogrožene v tem trenutku pravna država, manjšine so ogrožene, ljudje se spet bojijo v naši uniji. Veliko ljudi se nadleguje. In ljudje nimajo pravice se odločati o lastni prihodnosti. Tako da mislim, da je to zelo pomembno za našo komisijo, da zagovarjamo te temeljne vrednote, na katerih smo utemeljeni. In varnost je s tem povezana. Kaj ti? če se ne moremo boriti proti organiziranemu kriminalu na ustrezen način, kot ste dejali, droge, orože, eksploziva prečkajo naše meje in vplivajo na naše družbe in to je kot strup za to našo družbo. Če ljudje nimajo občutka, da so ustrezno zavarovani v družbi pred kriminalom, potem to ni dobro in organiziranimi. Organizirani kriminal je vedno bolj profesionalen, vedno bolj razvija svoj poslovni model. Temu se je potrebno upreti na evropski ravni, zato da se bomo lahko proti njim borili na ustrezen način. Kar se tiče nepremičninskega kriminala, to je že predmet pregleda Evropola skupaj z državami članicami. To je že prednostna naloga. Thank you. Še minuta za podoprašanje. Uh, um, kandidatka za komisarko, razumem, da branite naše skupne evropske vrednote. Lahko morda pojasnite, ali boste podprli tudi evropski način življenja? In mislim, da je tudi pomembno, da kandidatka za komisarko pravi, da se bo Europol bolj osredotočal na lastniški kriminal. Zanima pa me seveda, ali ste odprti za razpravo, da bi vzpostavili posebni center za boj proti temu in tega seveda posamezne vlade ne morejo storiti same. Potem tudi vprašanje varnosti. Vem, da delate na tem, da bi zagotovili varnost tudi na naših mejah. Zanimivo bi bilo, če imate čas, če bi povedali tudi kaj več o tem, kako bo izgledala varnost na naših mejah. Hvala lepa, beseda je vaša. Hvala, seveda podpiram evropski način življenja. To so naše vrednote in mislim, da je zelo pomembno, da okrepimo varovanje teh vrednot in to je evropski način življenja in to podpiram. To je prednostna naloga za to komisijo. Kar se tiče kriminala, ki zajema nepremičninske posle. Pa mislim, da tukaj na konkretni ravni ni ustrezno, da se odzovem na to, nišem še prezira funkcije. Nadaljujemo z dialogom, kako bi lahko imeli ustrezno financiranje za Europol in kaj bi naj bile njihove prednostne naloge za naslednje leta. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Klot Moraes, minuta. Uh... Kandidatka za komisarko. Kot ste uvodoma dejali, imate izkušnje s tem vprašanjem. Videli smo nekatere grozne scene v morji, vidimo operacije iskanja in reševanja, vendar pa vi ste imeli glavno vlogo, pionirsko vlogo v spredju pri tem. In vemo, da je težko prioritizirati stvari in zato je težavno. Veliko krat ste dejali, da nam mora uspeti da je potrebno najti trajnostne rešitve, ki temeljijo na solidarnosti. To je zelo pomembno. To ste dejali kar nekajkrat v vaši izjavi. Vendar pa težava tiče v tem, da tukaj v Evropskem parlamentu že vrsto let imamo večino za vse naše ključne dokumente Dublin, spremembo postopkov. To nam je uspelo tukaj v Evropskem parlamentu prek političnih skupin. Torej to, kar nam je uspelo tu, pa se potem zavre v svetu. Oni tam blokirajo in to je ta težava. Moje vprašanje za vas, kaj bi storili, da bi napredovali na teh kritičnih področjih? Hvala lepa, gospa Johansson. Uh, <laughs> Hvala lepa za ta pomembna vprašanja. Popolnoma se strinjam, da je parlament našel pod osodrovanje iskanja skupne rešitve v duhu solidarnosti, vendar pa zadeve so blokirane v svetu in to je že kar nekaj let. Tega se zavedam. Moja misija je, da odblokiram to blokado. Potrebno je storiti to, kar je potrebno, da bi se to zgodilo in najprej se bom seveda dvostransko pogovorila z vsemi državami članicami, da ugotovim, katera so tista najpomembnejša področja, ki jih je morda potrebno se ogledati na drugačen način. Ne morem seveda sedaj povedati natančno, kako bo to izgledalo. Najprej je potrebno prisluhniti državam, obljubim pa seveda, da bom tudi parlament dobro obveščala o tem. Kajti vi ste tisti, ki vam je že uspelo marsikaj postoriti. To funkcijo so mi zaupali, zato da najdemo novo pot glede tega pakta za migracije in azil. Zato, ker imam precej izkušen, ker se že precej časa ukvarjam s težkimi vprašanji v svoji politični karieri, seveda bom uporabila veliko različnih urodij za to. In gotovo bom potrebovala pomoč parlamenta, še prav posebno izkušenih poslancev in poslank v tem odboru. Mislim pa, da je to možno storiti in to bom storila. Hvala. You, Moraes, for... Hvala lepa. Gospod Moraes, še dodatno vprašanje. Um, the... Komisarka, kandidatka za komisarko, cenim to pozitivnost v vodni zavi. Ampak, če nam spet ne bi uspelo, naj vam zastavim vprašanje. Da, svet blokira in to lahko storijo spet. Torej, ta novi pakt morda spohne, ne bo novi pakt. Moje vprašanje za vas je torej, glede na to, da gre za kvalificirano večino, da je to v pogodbah, ki varuhina pogodb boste, je to nekaj, kar lahko zahtevate od držav članic na mesto soglasja, če pa ne, kaj bi še lahko storili, da bi dosegli premik. Sicer nas spet ne bo uspelo na tem kritičnem področju, ki je zelo pomembno. Johansson. Prosim, gospod Johansson. Hvala lepa. Mislim, da najprej je dobro imeti priložnost novega dogovora glede obojega pakta, glede eh, azila in migracij. In mislim, da je pomembno najti skupno stališče. Če me bodo potrdili za komisarko in bom prevzela funkcijo 1. novembra, bom skušala doseči kar najširši kompromis. To je seveda moj cilj, da bodo vsi na moji strani, ampak konec koncev potrebujemo novi dogovor. Hvala lepa. Sedaj pa predstavnik skupine Renew. Gospod Tudorače, prosim, minuta. Hvala lepa, predsednik, draga kandidatka za komisarko. Moje vprašanje se bo navezovalo na Schengen. To je sedaj sinonim za integracijo EU in to je najbolj utopljiv rezultat za naše državljane. Vendar pa kar nekaj držav članic ignorira pravila in ima sedaj nadzor na mejah, ki je neopravičen. Komisija je pripravila zakonodajo, ki bi legitimizirala tak nadzor na mejah namesto da bi se temu oprla. Imamo pa druge države članice, Romunija, Bolgarija, Hrvaška, ki sledijo pravilom, izpolnjujejo šengenska pravila in parlament je to večkrat že povedal, vendar pa jih zadržujejo že leta izven šengna in čakajo na rezultat političnega procesa in nihče ne ve točno, kako se bo to zgodilo, niti kdaj. V vaših pisnih odgovorih na naše vprašanje ste dejali, da potrebujemo polno delujoče šengensko moče spet, da bo to novi namen tega novega pakta za azil in migracije. Vendar pa šengenska pravila teh se sedaj ne spoštuje že več kot tri leta. Kaj boste konkretno storili in dokdaj? Zato, da boste zagotovili, da bo ena največjih pridobitev EU spet povrnjena, da ne bo izgubljena. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Johansen. Uh, Hvala lepa, gospod Tudorače, za to vprašanje. Kot sem že dejala v vodoma, bo hitra vrnitev k polno delujočemu šengenskemu moču brez notrnih meja prednostna naloga. In to je jasno zapisano tudi v pisu mojih funkcij. In to bo prednostna naloga tudi za me. To bo seveda vključevalo tudi dialog s tistimi državami, ki te notranje, ki ta notranji nadzor na notranjih majah sedaj izvajajo. Tega se moramo znebiti. Vendar pa moramo vedeti, da obstaja povezava med delojočim šengenskim območjem in nekaterimi dosegi, ki so v azilnem svežnju, naprimer. Trenutne razmere so take, da trenutna dablinska pravila ne delujejo dobro. In to je seveda potem povezano. To moramo tudi upoštevati. Ne smemo pa čakati. Tu se pa strinjam. Back to you, Mr. Tudorac. Gospod Udrače, dodatno vprašanje? That... Hvala lepa. Vem, odgovori da, ne, niso enostavni v tem kontekstu, ampak poskusil bom z vprašanjem da ali ne. Ali boste začeli s postopki za kršitev proti tistim državam članicam, ki imajo začasni nadzor na notranjih majah v nasprotju s šengenskimi pravili, medtem ko čakamo na novi pakt za azil in migracije in konkretno, kako bi z državami članicami in svetom lahko zaključili dokončanje šengenskega območja in če je, kakšen časovni razpored, kakšen bi ta bil? Prosim, gospod Johansen. Uh, Hvala lepa. Najprej, seveda. Tisti zadnji shod v Siriji je vedno začeti s postopkom kršitve. To je vloga komisije, to se vedno lahko zgodi. Ampak če bom prevzela funkcijo 1. novembra, to ne bo prva stvar. Mislim, da moram najprej začeti z dialogom z državami in iskati pot naprej pri drugih vidikih, predna začnem s temi postopki kršitve. Kar se tiče drugih vprašanj glede časovnega razporeda in kako, kakšna bi naj bila interakcija glede tega, pa naj se vrnem na to, ko bom nastopila funkcijo in se bomo o tem lahko pogovorili naprej. Hvala lepa zeleni. Kolegica Strik, prosim. Hvala lepa, predsednik, draga kandidatka za komisijo. Nova komisija se osredotoča na zunanje sodelovanje kot ključni del migracijske politike Evropske unije. Trenutna praksa v Turčiji in Libiji pa nas nadaja zaskrbljenostjo. Turčija bi naj deportirala milijon beguncev nazaj v Sirijo in kljub sporozumu EU-Turčija in sodelovanju z Libijo se večajo kršitve pravic migrantov, ker jih vračajo v katastrofalne razmere nazaj v Libijo. V svojih odgovorih ste napisali, da ste boste ogledali, kako bi najbolje nadzirali in spremljali spoštovanje temeljnih pravic pri formalnem in neformalnem sodelovanju s tretjimi državami. To moramo podpreti, ampak katere nove korake boste storili, da bi to konkretno dosegli? in kako boste v to vključili in obveščali parlament o teh rezultatih? Boste zagotovili, da bo ta nadzor vključeval tudi pregledne neodvisne ocene? Boste z nami delili tudi oceno pliva, preden se začne tako sodelovanje, da ne bi prišlo do kršitev? Prosim, gospod Johansen, dve minuti za odgovor. Hvala lepa, gospa Strik, veliko vprašanj. Naj začnem z razmerami v Libiji. Te so katastrofalne. Grozne so za begunce, tam so obtičali v pogojih, ki niso dostojni za življenje ljudi. To je resničnost. Komisija in Evropska unija sedaj sodelujeta z UNHCR, IOM in skušata deblokirati ljudi iz Libije tako lahko razvijamo nekakšne humanitarne koridorje, pomagamo ljudem iz Libije, jih pomagamo ponovno naseliti v države članicah Evropske unije. Tako bi rada razvijala politiko naprej. Vendar pa seveda se moram zanašati na pripravljenost držav članic, da bodo sprejeli migrante, ki jih preselimo v zadnjih letih se je stopna preseljevanja povečala. Ponosno sem na to in mislim, da moramo še naprej nadaljevati po tej poti. To bi lahko bila pot in način, kako pomagamo ljudem, ki so obtičali kot begunci v Libiji. Reaction, Vaš odziv, gospod Strik? Uh, v bistvu sem omenila Libijo in Turčijo kot primer tega sodelovanja da lahko to potem krši pravice imigrantov. Seveda je dobro, da boste poskušali zmanjšati to škodo in trpljenje, ampak kako lahko zagotovimo, da se ne bo kršilo temeljnih pravic zaradi tega sodelovanja, če ste resno mislili v vašem pisnem odgovoru, ali ste pripravljeni narediti prvi korak, namreč zagotoviti oceno vpliva in neodvisen nadzor. Se strinjate, da je to potrebno, zato da držite obljubo, da so temeljne pravice ključni vidik? In če je tako, ali ste se pripravljeni temu zavezati in potem te rezultate sporočiti tudi našemu odboru? To je ključno. Upam, da bom dobila pravi, konkreten odgovor. Skušajte odgovoriti konkretno, če boste potrdili, da ste to pripravljeni storiti. Hvala. Hvala lepa, minuta. Naj najprej povem, da je sodelovanje EU s Turčjo in Libijo tako, da ne kršimo človekovih pravic migrantov. Človekove pravice se kršijo, ampak ne zaradi tega sodelovanja. S tem sodelovanjem z organi Združenih narodov lahko pomagamo migrantom pomemben del pa je tudi nadaljevanje s tem sporazumom. Moramo še naprej imeti sporazume s tretjimi državami in pomemben del takih sporazumov mora biti razvoj zakonitih poti v EU. Zato potrebujemo tudi tako sodelovanje s tretjimi državami, kar se tiče migracij. bom pa z veseljem vključila in obveščala parlament o tem, o teh sporazumih. Political... Hvala lepa, sedaj pa v imenu ID, gospod Tardino. Minuta. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa kandidatka za komisarko. Za vas imamo vprašanje in sicer eh, mislim, da še nismo slišali dobrih odgovorov od vas. Ves čas govorite o solidarnosti in eh, zdi se mi, da pri vprašanju migracij tukaj ni solidarnosti med evropskimi državami zaenkrat. Sredozemske države so se znašle same v tej krizi. Kaj ste torej mislili, ko govorite o uravnoteženem kompromisu? Kaj naj bi to pomenilo? ali govorite o sistemu porazdelitve migrantov? Kako boste dosegli večjo solidarnost na tem področju? Kako boste zagotovili, da bodo ti migranti bolje porazdeljeni? Ali pa ste imeli v mislih eh, samo nekakšne začasne dogovore, ki jih je zaenkrat podpisalo le malo držav članic? Hvala lepa. Nisem pripričana, da sem v celoti razumela to vprašanje, ampak lahko zastavite še pod vprašanje kasneje. Kakorkoli že, seveda je situacija v posameznih državah članicah drugačna. Novi pakt o migracijah in azilu gotovo ne bo spregledal geografske realnosti v Evropi. To pa pomeni, da bomo potrebovali mehanizem evropske solidarnosti, s katerim bomo lahko bolje porazdelili migrante po Evropski uniji. Če sem pravilno razumela vaše vprašanje, me sprašujete, ali naj sprejmemo dogovore z državami, kjer se nahajajo imigranti izven Evropske unije, ali je bilo to vprašanje lahko pojasnjeno. Hvala lepa. Mene bolj natančno zanima, kaj točno je po vašem mnenju uravnoteženi kompromis. Ali to pomeni, da bodo migracijski tokovi porazdeljeni po nekem zavezujočem načrtu, ali pa bo to porazdeljevanje spet prostovoljno? To me zanima. Izvolite, gospa kandidatka. Hvala lepa. Kot sem že povedala gospodu Morajšu, bo seveda težko najti dogovor glede tega, da se odblokira trenutna situacija v svetu preden začnem s pogovori z državami članicami, seveda še ne morem ponuditi odgovorov. Jasno pa želim povedati to, da mehanizem za solidarnost v Evropski uniji ni prostovolen in tudi ne sme biti. V Evropski uniji si moramo medsebojno pomagati in obstajajo zelo konkretni načini, kako to doseči. Seveda bom preučila to situacijo in razmislila o tem, kako to vključiti v novi pakt za azil in migracije. Le, Še eno dodatno minuto imate za dodatno podoprašanje, če želite, izvolite. Hvala lepa. Do sedaj nismo dobili nekih eh, specifičnih odgovorov. Še eno vprašanje imam Govorili ste o tem, da je potrebno spoštovati načelo nevračanja v mednarodnem pravu. Ampak pri vseh postopkih prihaja tudi do stroškov, ko gre za vse te postopke o odločanju glede vračila ali ne. In te stroške morajo prevzeti države, kjer, ki sprejmejo migrante. Lahko ponovite vprašanje? Ja, v vaših pisnih odgovorih ste zapisali, da se boste držali načela nevračanja in pravičnih postopkov, ki, do katerih so upravičeni vsi. V vsaki državi članici želite torej za vsakega migranta zagotoviti pravično sojenje, ampak to ima svojo ceno. Ali bo torej Evropa pomagala tistim državam članicam, ki sprejmejo največ migrantov, namreč te prevzimajo tudi največ stroškov za te postopke. Gospa Johansson, izvolite. Vsaka država članica, ki sprejme vlogo za azil, mora obdelati to vlogo in izpolniti vse zahteve. Torej, v primeru, da neka oseba ni upravičena do azila, gre za vračanje, postopek vračanja, če pa tukaj pride v poštev načelo nevračanja, pa mora sprožiti nadaljne postopke. Evropska unija lahko tukaj seveda podpre določeno državo članico, je pa res, da to niso opcionalne zadeve. Spoštovati moramo mednarodne zaveze in mednarodne konvencije. Evropska komisija ne more prevzeti teh nalog držav članic, moramo pa si medsebojno pomagati in sprejeti določeno mero solidarnosti. Zato potrebujemo ta pakt. Tako sedaj pa za EKR, gospod Prokačini, izvolite. Hvala lepa. Gospod jo, gospa Johansson, dejali ste, da ste pripravljeni podpreti začasne zmogljivosti za izkrcavanje tistih, ki so v sredozemlju. Navezali ste se na skupni sporazum iz Malte, ki je bil podpisan pred desetimi dnevi. Ta sporazum vključuje zelo omejeno število držav članic in bo veljal samo za begunce, ki so bili rešeni iz morja. Le 9 odstotkov trenutnih prihodov je eh, iz operacij za reševanje in iskanje. Kaj pa vsi ostali, kaj pa 21 odst 91 odstotkov prišlekov, ki pridejo v naše države na neznane načine? Kako boste zagotovili, da ta sporazum, ki je bil sedaj podpisan v Malti, ne bo negativno vplival na postopke v naših državah? Hvala lepa, gospod Prokačini, za to vprašanje. Kot rečeno, gre za začasni sporazum iz Malte, ki je bil podpisan prejšnji teden in o tem bo razpravljal naslednji svet za PNZ naslednji teden. Tam se bodo odločili, ali bo sporazum podpisalo še več drugih držav članic. Po mojem mnenju je to korak naprej. Gre za začasni sporazum, ampak ta predstavlja korak naprej, namreč kaže na pripravljenost držav članic, da sodelujejo in najdejo rešitve na tem pomembnem področju. Jasno pa mora biti tudi to, da takšni začasni sporazumi ne nadomestijo neke dolgoročne trajnostne rešitve, za iskanje in reševanje na morju. To sem jasno zapisala tudi uh, v svojih odgovorih in to piše tudi v opisu moje funkcije. Ne strinjam se z vami s tem, namreč eh, to ne bo privlačilo več migrantov, da mi rešujemo ljudi iz uh, morja. Gospod Prokačini, še eno minuto imate. Hvala, dejali ste, da želite pripraviti trajnostni pristop k reševanju z morja, ki bo nadomestil začasne rešitve, kot je ta sporazum iz Malte. Ampak zanima me, ali lahko v tem okviru jasno enkrat za vselej poveste svoje stališče, torej, da le tisti, ki bežijo pred vojnami in pred pregonom, lahko ostanejo v Evropski uniji, in na tak način torej izključimo vse gospodarske in podnebne migrante. Gospa Johansson. Vsaka oseba, ki prosi za azil, ima pravico do tega, da se pregleda njena vloga. Potem se sprejme odločitev, ali si ta oseba zasluži mednarodno zaščito ali ne. O tem ne moremo soditi vnaprej. Je pa pomembno, da se gospodarske migrante obravnava drugače. Za njih potrebujemo zakonite poti v Evropsko unijo. Namreč Evropa je celina, ki se stara in v prihodnosti bomo potrebovali več ljudi, ki bodo prispevali k našemu gospodarstvu. Prav zato se veselim tega, da bomo raziskali nove načine tega, kako lahko privabimo v Evropo usposobljene delavce, ki bodo potem tudi prispevali k našemu gospodarstvu. Hvala lepa. Tako sedaj pa zaguje Kornelija Ernst, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Presenečena sem, da niste govorili o vprašanjih sodelovanja na področju organov pregona. V pisnih odgovorih ste napisali, da je ena izmed vaših prioritet na tem področju to, da zagotovimo potrebne tehnološke inovacije na področju sodelovanja organov pregona, tako da bomo lahko dobro uravnavali nove grožnje. Zanima me torej, kaj točno menite tukaj, ko govorite o tehnoloških inovacijah na področju sodelovanja organov pregona. Ali lahko podate kakšen primer? Kako boste zagotovili, da te inovacije ne kršijo temeljnih pravic naših državljanov? Gospa Johansson, izvolite. Hvala, gospa Ernst. To je zelo pomembno in relevantno vprašanje. Upoštevati moramo dva pomembna aspekta. Prvič, ko je razvita neka nova tehnologija, hitro opazimo, da združbe organiziranega zločina uporabijo to tehnologijo in jo izkoristijo. Prav zato moramo mi nekaj storiti, zato da se bojujemo z oprtemu. Zaščititi moramo naše državljane, ki eh, so žrtve terorizma ali organiziranega zločina ne smemo dovoliti, da pride do situacije, ko se mi ne moremo odzvati, ker ne uporabljamo te tehnologije. Ko pa gre za uporabo novih tehnologij v okviru organov pregona pri zaščiti ljudi, pa je seveda zelo pomembno, da pri tem upoštevamo tudi to, da mora tehnologija zaščititi ljudi in da ne uporabljamo tehnologije, ki je sicer samo temu namenjena. Potrebujemo torej primerno oceno, primerne sisteme nadzora, s katerimi bomo zagotovili, da tehnologija res ščiti naše državljane in da to ni samo nek način kazanja mišic. Vedno pa je izjemno pomembno tudi to, da zaščitimo temeljne pravice naših državljanov. Včasih na to pomislimo šele čisto na koncu. Ampak pomembno je, da že na začetku, ko se razvijajo novi predlogi na tem področju, to vključimo v naše razmišljanje. Hvala lepa, gospa Ernst. Malo bolj konkretno vprašanje še z moje strani. Zanima me, kaj točno menite o tehnologiji prepoznavanja obrazov v javnih mestih. Na ravni Evropske unije namreč to še ni bilo um, opredeljeno v zakonodaji. Nekatere države članice že uporabljajo takšno tehnologijo in uh, umetna inteligenca torej spremlja prepoznavanje obrazov in identitete, druge države članice pa so to prepovedale. Zanima me, ali tukaj zagovarjate koordiniran pristop. Gospa Johansson. Hvala lepa, gospa Ernst, hvala za to vprašanje. Mislim, da je to preveč podrobno vprašanje in da ne bi bilo pametno z moje strani, da odgovarjam danes. Kasneje bom gotovo z veseljem odgovorila na to podrobno vprašanje. Hvala. Najlepša hvala, gospod Johansen. Sedaj pa drugi krok vprašanj, kjer lahko člani odbora Libe zastavijo vprašanja kandidatki za komisarko in sicer bomo začeli z eh, gospodom Javierom Srhalesom v imenu ILS. Izvolite. Najlepša hvala, gospa komisarka. V zadnjih letih smo bili priča kar nekaj terorističnim napadom po Evropski uniji. Res pa je, da je tudi policija in obveščevalne službe, da so preprečili določene poskuse terorističnih napadov. Različne oblike terorizma predstavljajo veliko varnostno grožnjo za Evropo. Upam, da bo ta boj zoper terorizmu pomembna točka pri vašem delovanju. Zanima me torej, kaj je po vašem mnenju največji izziv v boju zoper terorizem in kako se boste lotili tega izziva. Sploh glede na trenutno arhitekturo sodelovanje na področju organov pregona, ali mislite, da je ta primerna za boj zoper te grožnje in kako nasplošno se želite bojevati zoper tuje borce in njihove družine, ki se vračajo v Evropsko unijo. Ali ste tukaj že razmišljali o kakšnih konkretnih ukrepih? Prejšnji sklic parlamenta je namreč ugotovil, da je potrebno prepraviti dodatne ukrepe za podporo žrtvam terorizmu. Hvala. Gospa Johansen, najlepša hvala. Gospod Sasarjas, hvala za to, da ste omenili to pomembno vprašanje terorizma, ki je res ključnega pomena. Vprašali ste, kaj je po mojem mnenju najpomembnejša točka tukaj. Najpomembnejše je zaupanje. Mislim, da potrebujemo več vzajemnega zaupanja med državami članicami in med posameznimi organi. Na tak način se lahko bolj uspešno bojujemo zopr terorizem. Razviti moramo več vzajemnega zaupanja. To je najpomembnejše. Pomagamo si lahko tudi z interoperabilnostjo, novimi načini izmenjave informacij, izmenjave strokovnjakov in tako naprej. Ampak kot rečeno, najpomembnejše je zaupanje. Storimo lahko še veliko več, če bomo bolje sodelovali na ravni organov, na ravni držav članic. Poleg tega se moramo bojevati zoper radikalizacijo. Tudi to se mi zdi izjemno pomembno. Gre za nalogo, ki jo moramo obravnavati bolj holistično na ravni vsake države članice posebej, Evropska unija pa lahko tukaj podpre države članice. Državam lahko ponudimo veliko strokovnega znanja na tem področju in mislim, da je to zelo pomembno. Kar se tiče terorističnih eh, borcev, ki se vračajo v Evropsko unijo, no, to je, država, to je odločitev, ki jo morajo sprejeti države članice same. Evropska komisija pa lahko pomaga pri vzpodbujanju sodelovanja na tem področju. Na tak način je namreč možno obsoditi posameznike, ki so zagrešili teroristično dejanje v tujini. Gospod Zazaleho, izvolite. Prosim za dodatno pojasnilo, ki je pomembno pri teh eh, varnostnih vprašanjih. V pisnih odgovorih ste napisali, da uh, mora ostati kot uh, zadnja možnost to, da se vzpostavijo mejni nadzori na notranjih mejah, ampak samo takrat, ko je to res potrebno pri nekih grožnjah. Istočasno vemo, da je veliko število notranjih premikov povzročilo to, da ljudje dvomijo v šengensko območje. Ali menite, da so ti drugotni premiki tveganje za našo varnost in da so zadosten razlog za to, da se vzpostavijo mejni nadzori na notranjih mejah v šengenskem območju? In ali menite, da bo potrebno prenoviti šengenski zakonik? Gospod Johansson, izvolite. Gospod Zrzalehos. Drugotne premike moramo seveda upoštevati pri oblikovanju novega pakta o migracijah in azilu. Ampak mislim, da to ni prvo vprašanje, s katerim se lahko bojujemo zopr terorizem. Veliko je namreč eh, teroristov, ki so bili rojeni v Evropski uniji, ki so bili tukaj vzgojeni in so se tudi radikalizirali v Evropski uniji. Boj zoper terorizem torej eh, ni mogoč samo preko boljšega nadzora zunanjih meja. Je pa res, da morajo biti naše zunanje meje varne iz različnih razlogov. Je pa boj zoper terorizem bolj zapleten kot eh, samo to. Hvala lepa, gospa Johansson. Sedaj je na vrsti eh, kolegica Bettina Volath za SND. Hvala, gospod predsednik. Spoštovana kandidatka za komisarko. Dejali ste, da so temeljne pravice in varnost izjemno pomembna pol politična cilja. Ampak temu ni bilo vedno tako, namreč različni deli evropske zakonodaje kršijo temeljne človekove pravice, kar je ugotovilo tudi sodišče Evropske unije. Kako boste zagotovili to, da bodo vsi zakonodajni akti Evropske unije in vsi ukrepi na področju upravljanja notranjih in zunanjih meja spoštovali temeljne pravice ljudi in bodo tudi preostali preskuse Evropskega sodišča. Zanima me tudi šifriranje podatkov pri komunikaciji organov pregona. Namreč tukaj bi lahko bilo prišlo do pomankanje zaupanja pri komunikacijah med posameznimi organi pregona, zaradi česar bi prišlo do slabše komunikacije. Najlepša hvala, gospa Vola. To je podobno kot vprašanje, ki smo ga slišali prej. Seveda bom zelo tesno sodelovala z vašim odborom. Vsakeč, ko bo komisija pripravila novi predlog, bom poskušala zagotoviti, da se pripravi na tak način, da bo spoštoval človekove pravice in temeljne pravice, že vse od začetka. Kar pa se tiče šifriranja, čisto specifično, pa naj povem naslednje. Ko vidimo nove priložnosti za to, da organi pregona uporabijo nove tehnologije, se moramo vedno vprašati tudi to, kako lahko okrepimo naš boj zoper te grožnje. To je vsekakor pomembno. Ampak, kot sem povedala že prej, moramo to storiti na tak način, da bomo našim državljanom zagotovili, da smo našli pravilno ravnovesje med zagotavljanjem varnosti za naše državljane in spoštovanjem zasebnosti ter temeljnih pravic. To ravnovesje je ključnega pomena in če ga želimo doseči, moramo razumeti, kakšen učinek ima uporaba neke tehnologije na varnost. Nima smisla, da sprejmemo novo odločitev, ki se ne bo nikoli izvajala ali pa ki ne bo omogočala večje varnosti za naše državljane. Če pa smo prepričani v to, da nek ukrep izboljša varnost naših državljanov, potem lahko tukaj najdemo tudi pravilno ravnovesje. Ravnovesje pa bomo našli seveda skupaj z parlamentom in svetom. Hvala lepa, gospa Volat, eno minuto spet. Najlepša hvala. V vašem pisnem odgovoru ste zapisali, da bi po oceni lahko tudi pripravili revizijo uredbe o Europolu, če bo to potrebno. Kar se tiče mandata Europola in zelo specifičnih določb eh, glede Europola v pogodbah, me zanima, kakšne spremembe ste tukaj predvideli. Pomembno je, da vse agencije Evropske unije spoštujejo tudi eh, določbe glede varstva osebnih podatkov. Hvala. Hvala lepa, gospa Volat. To je vsekakor vprašanje, o katerem se moram posvetovati z komisarjem za varnost, namreč to je deljena pristojnost najnih portfeljev. Z veseljem bom nadaljevala to razpravo s kolegom, ki predstavlja resor za pravosodje. Hvala. Tako za, sedaj pa za skupino Renew, kolega gospod Malika z mani. Hvala, gospod predsednik, gospa Johansen zunanja razsežnost migracije. Državljani EU še vedno čakajo na ustrezno azilno in migracijsko politiko. Se strinjate, da bi morali zagotoviti ustrezna zatočišča za begunce, tako v EU, kot tudi v državah izvora in tranzita? Ali se strinjate, da bi morali tudi okrepiti operacije ponovnega sprejema in vračanja eh, beguncev. Kaj pa direktiva o vračanju? In zanima me, ali boste poskrbeli za to, da bi se na mednarodni ravni bolj borili proti nezakonitim migracijam. Razbiti moramo tudi poslovne modele trgovcev z ljudmi. Ali lahko ljudje od vas pričakujejo rezultate pred poletjem 2020. Hvala. Hvala, hvala gospod Azmani. To so res pomembna vprašanja. Okrepila bom napore na področju vračanja. To sem povedala že v uvodnem govoru. Bolj jasni moramo biti, boljše procese moramo imeti in zapolniti je treba vrzeli med tistimi, ki lahko ostanejo in tistimi, ki se morajo vrniti. Tukaj moramo opraviti boljše delo. Boriti se moramo proti nezakonitim migracijam in zagotoviti je treba tudi tesnejše sodelovanje z, treši, z tretjimi državami na tem področju. Prav tako moramo uničiti poslovni model tihotapcev z ljudmi. Tihotapci ne tihotapijo samo ljudi, ampak tudi blago. Gre za organizirane kriminalce, ki s tem lepo služijo. Zato se moramo boriti proti njihovemu poslovnemu modelu. Sporazume s tretjimi državami so pomembni in na tem področju bom sodelovala s podpredsednikom za zaščito evropskega načina življenja. On bo koordiniral te napore, prav tako bom sodelovala z komisarjem za soseščino in komisarjem za mednarodna partnerstva. Rešitve obstajajo in mislim, da lahko najdemo dobre rešitve, kjer bi dobili vsi, tako da bi lahko razvili boljše in zakonite pravne poti v Evropo. Res potrebujemo usposobljene delavce v Evropi in zato so potrebni sporazumi. Ne smemo spodbujati bega možganov, ampak seveda dobri sporazumi s tretjimi državami prav gotovo obstajajo. Hvala, gospod Azmani, izvolite še minuta. Hvala, hvala, gospa Johansson. Dobro, da bom bolj konkreten. Ali nam lahko predstavite tri konkretne ukrepe, ki jih nameravate izvesti pred poletjem 2020? V Evropi ocenjujemo konkretno agendo in konkretne rezultate. To je pomembna tema za naše državljane. Naši državljani si to želijo, zato želimo tudi mi od vas slišati tri konkretne predloge. Hvala. Vem, da si to želite, ampak tega vam ne morem dati. Če me potrdite, bom eh, nadaljevala v bistvu z mesta, kjer smo že tri leta blokirani. Gre za svežen o azilu. Moja naloga bo, da predstavim nov pakt za migracije in azil. Ne bi bilo zdaj pametno od mene, da vam obljubljam rezultate na terenu do naslednjega poletja. Mislim, da to ne bi bilo realistično. Hvala, zdaj pa ELS, gospod Hidvegi. Izvolite, za minuto. Hvala, gospod predsednik Mačarsko bom govoril. A tömeges illegális migrációval szembeni fellépés során lesújtóak. Hvala. Ko gre za preprečevanje masovnih migracij, so naše izkušnje negativne. Jasno je, da komisija uporablja dvojne standarde pri oceni držav članic. Zaščita zunanjih meja je pomembna za Evropo, pa vendar tega ne obravnavajo kot dejanje solidarnosti kot naprimer sprejetje migrantov. Gospa kandidatka za komisarko, ali se strinjate z menoj, da je zaščita zunanih meja tudi oblika solidarnosti in odgovornosti? Kaj nameravate storiti kot komisarka za to, da bi nehali izvajati te dvojne standarde, zato da se bodo različne oblike solidarnosti upoštevale na enak način? In kot komisarka, kaj nameravate storiti za to, da bodo mase ekonomskih migrantov ločene od beguncev. Hvala, hvala lepa, gospod Hidvegi, gospa Johansson. Hvala, gospod Hidvegi. Najprej moram reči, da se ne strinjam, da gre za masovno priseljevanje v Evropo. Leta 2015 in 2016 je to držalo, zdaj pa smo pri ravneh, ki so podobne tistim pred krizo z migranti. Prav tako se ne strinjam, da imamo dvojne standarde. Ampak dobro, vaše vprašanje. Zavrvati moramo zunanje meje. In jasno je, da mora komisija pomagati državam članicam pri zaščiti zunanih meja. Zato smo zelo aktivni pri Frontexu, naprimer. Prav zato, da bi lahko bolje začitili zunanje meje. Vloga komisije in agencij pa je, da to storimo skupaj z državami članicami. Kaj te države članice imajo pravico, da zaščitijo svoje meje? Hvala, gospa Johansson, gospod Hidvegi. Hvala, gospod predsednik. Dopolnilno vprašanje. Sodelovanje z tretjimi državami, državami izvora in tranzitnimi državami kakšne konkretne korake boste uvedli za sodelovanje s temi državami, če boste potrjeni. Kaj ti? Sklad AMF za naslednje obdobje predvideva prak pri petih odstotkih za te programe. Strokovnjaki komisije pa menijo, da bi potrebovali vse 15 odstotkov. Or say, Mrs. Johansson. Thank you, uh, Mr. Hidvegi, for that upfalling. Hvala lepa. Hvala za to vprašanje. Pristop bo seveda odvisen od posamezne države, prilagojen bo posameznim tretjim državam. Sodelovala bom z pristojnim podpredsednikom in drugimi komisarji ki bodo aktivne na tem področju in z veseljem bom o tem z vami govorila kasneje. Hvala, zdaj pa spet socialisti. Gospa Tanja Fajon, izvolite za minuto. Thank you, chair. Um, thank you, Miss Johannes, Johansson. Um, I will come back. Hvala, hvala, gospa Johansson. Schengen. Mislim, da je Schengen ogrožen. Ločujete med reformo skupnega azilnega sistema in migracijskega sistema in popolnim delovanjem šengenskega območja. V pisnih odgovorih ste dejali, da bo ustrezno delovanje šengna ključni vidik novega pakta za migracije. No, glede na to, da je situacija res zapletena, težko bo izvesti reformo sistema za migracije in azil. Zanima me, ali menite, da je pametno to povezati, torej reformo skupnega sistema za migracije in azil ter šengenskega zakonika. Ali boste predlagali novo zakonodajo v zvezi s šengnom, ali bo to povezano z migracijami, ali to pomeni, da boste umaknili trenutni predlog, ki ga že obravnavamo, kajti v prvi obravnavi smo v parlamentu že dosegli dogovor. Zanima me, kako dolgo bodo države članice potem lahko kršile pravila. Mislim, da je to, kar se dogaja, res nesprejemljivo in nezakonito. Hvala, hvala, gospa Johansson, hvala, gospa Fajon. Hvala tudi za to vprašanje, zato da lahko zadeve pojasnim. Obstaja povezava med Schengenom in delujočim sistemom za migracije in azil. Povezava obstaja in trenutna dublinska pravila se ne spoštujejo. To je jasno. Povezava je torej očitna in mislim, da je zadeve lažje reševati, če obravnavamo več elementov skupaj. Ampak nekaj mora biti jasno, ne smemo več čakati Ne moremo čakati na rešitev nadzora na notranjih mejah, če bo treba dolgo čakati na reševanje drugih vprašanj. Ni spremljivo, da ti dve vprašanji blokirata druga drugo. Mislim pa, da je vse mogoče rešiti skupaj, kajti zdaj imamo nov zagon. In če nam bo to uspelo, potem je to dobro, kajti ti dve vprašanji sta povezani. Vem, da pri številnih dosejih že trdo delate, kajti komisija je predlagala svežen za azil. Cenim vaše delo in upam, da bomo na tem lahko nadaljevali, vendar tega vam ne morem obljubiti, zato ker je treba najprej odpraviti blokado v svetu. Najprej moram govoriti z državami članicami na bilateralni ravni, obljub danes ne dajem, ampak upam, da bomo lahko pri tem nadaljevali, vendar obljub ne morem dati. Hvala, gospod Hansen dodatna minuta za vas, gospa Fajon. No, upam, da ne boste dovolili, da se bodo te nezakonite prakse, ki trajajo že več kot tri leta, nadaljevale. Dejali ste, da ne načrtujete uvajati postopkov zaradi kršitve proti tem državam, ampak želite vseeno ohraniti svobodo gibanja v Schengnu. No. Zanima me tudi, kdaj bo prišlo do naslednje širitve Schengna, bo to Hrvaška in zanima me, ali gre za tehnični ali politični proces. Kaj se zgodi, če katera država ne spoštuje načel pravne države? Kasneje se bom morala vrniti k vam, kar zadeva širitev šengenskega območja na nove države članice. Kakor sem povedala prej, je postopek zaradi kršitve za komisijo vedno možnost, ampak mislim, da ni dobro, da bi začeli nov mandat komisije na tak način. Po mojem je bolje, če začnemo z dialogom. Hvala lepa, zdaj pa zeleni. Gospod Erik Markart, izvolite, minuta. Tukaj sem. Jaz bom pa vprašanje zastavil v nemščini. V zadnjem času vidimo, da je zelo preprosto strašiti z migranti. Govori se o masovnih migracijah in tako naprej. Vesel sem, da ste dejali, da smo lahko ponosni na to, da pomagamo ljudem, ki potrebujejo našo pomoč in Vesel sem, da ste dejali, da reševanje ljudi v sredozemlju ni faktor privlaka. Ne moremo govoriti tako, da so zdaj naše meje tako zaščitene oziroma tako nevarne, da nihče več ne bo upal pobegniti iz Sirije, naprimer. Dobro, dejali ste, da smo lahko na to ponosni, ampak zanimivo je, ali smo res lahko ponosni na to, kar se dogaja v sredozemlju. In zanima me tudi, kako bi lahko bolje podprli nevladne organizacije v sredozemlju in kakšen je vaš konkretni načrt za to, da bomo spet poskrbeli, da bodo nevladne organizacije lahko opravljale svoje delo. Izvolite, dve minuti za odgovor. Hvala, gospod Markart. Do danes je umrlo več kot 900 ljudi v sredozemlju samo letos. To je katastrofa, ki traja še danes. Ustaviti moramo ljudi, preden se ukrcajo na te ladje, razviti moramo pravne poti v Evropo in ustaviti moramo tiho tapce. Letos je bilo izgubljenih manj življenj kot lani, ampak številka je še vedno izjemno visoka. Mislim, da bo moj pristop ta, da se bomo posvetili boju proti tihotapcem. Ljudem moramo ponuditi drugo pot, ne pa, da se ukrcajo na te ladje. Seveda pa potrebujemo tudi boljši sistem za iskanje in reševanje. To pa je vedno obveza za države članice, pa tudi druge. Namreč življenja je treba reševati. Kar zadeva nevladne organizacije, vem, da parlament zahteva smernice ali pojasnilo v zvezi z temi dejavnostmi. Želite si, da humanitarne pomoči nikoli ne bi kriminalizirali, To vprašanje bom z veseljem natančneje preučila in to bi prav gotovo lahko bila rešitev. Hvala. Gospod Markar, še minuto. Hvala. Vem, da ni zdaj morda pravi čas za konkretne odgovore. Vem, da je to težko, ampak to je težko tudi za tiste, ki so morda zdaj v Libiji in ne vidijo drugega izhoda kot to, da se ukrcajo na gumenjak in poskusijo priti sem. Vsak dan se utapljajo ljudje in mislim, da je prav, da mi kot parlament pričakujemo, da se nekaj zgodi. Želimo si, da bi imeli smernice, v katerih ne bomo več kaznovali humanitarne pomoči. Frontexove ladje so reševali že ljudi, tudi nevladne organizacije so reševali ljudi v sredozemlju. To situacijo smo že imeli, morda bi se lahko vrnili nazaj k temu. Če me želite razveseliti, lahko samo rečete, da se želite vrniti nazaj na to situacijo. Lahko pa tudi seveda konkretno poveste, kaj želite sami doseči. Hvala, hvala, mar gospod Markard. begunci, ki so ujeti v grozljivih, nesprejemljivih okoliščinah v Libiji, iščejo rešitev. Rešitev pa ni, da se ukrcajo na nevarne ladje. Rešitev je sodelovanje z drugimi akterji, pripraviti moramo humanitarne koridorje, prav tako moramo ukrepiti prizadevanje na področju preselitev. Hvala, zdaj pa ID, gospod Peter Kofot. Izvolite, minuta. Hvala, jaz bom govoril dansko. Som eh, dansko se ser med stor bekym... Hvala lepa, jaz sem danec in skrbi me, ko vidim kaos na švedskem, posiljevanje, banditi, islamski fanatizem getoizacija in tako naprej. Takšno zunanjo politiko je neposredno mogoče povezati z velikimi problemi na švedskem. Prebral sem, da ste, gospa Johansson, ponosni na to švedsko. Ja, ja, ponosni ste, tako ste dejali. Tudi danci se strinjajo z mano, zaskrbljeni smo in Danci si želijo ostrejšega nadzora med Švedsko in Dansko. Zunanja politika je res ušla izpod nadzora. Zanima me, ali boste kot komisarka nadaljevali s tem zgrešenim modelom, ki ste ga uvedli na švedskem. Zanima me, ali boste sprejeli zahteve Danske, da uvede nadzor. Hvala, gospod Kofod. najprej se moram jasno izraziti v zvezi z razmerami na švedskem. Ne strinjam se z vami in še enkrat ponavljam, res ponosni smo na to, da smo toliko ljudi sprejeli v času migracijske krize. Ampak seveda zelo jasno je, da ni vzdržno nadaljevati s temi prizadevanji, če ne bomo imeli skupnega evropskega sistema, ki bo omogočal boljše upravljanje z migracijami. Boljše kot do zdaj, to je jasno. Zdaj pa še odgovor na vaše vprašanje. Ne bom švedska komisarka, ne bom izvajala švedskih politik, jaz bom evropska komisarka in predlagala bom seveda evropske predloge. Te predloge bom razvijala skupaj s parlamentom in svetom in tudi seveda s preostankom komisije. Gospod Kofod, minuta. Hvala, gospod predsednik. No, to ni bil odgovor na moje vprašanje. Kaj se bo zgodilo, če se večina v danskem parlamentu obrne na komisijo in reče, da želi podaljšati nadzor na meji? To bomo počeli vedno znova, kajti vse javno mnenjske raziskave kažejo, da si večina dancev in večina politikov želi prav tega. Večina podpira nadzor na nacionalnih mejah. Ali boste kot komisarka nastopili proti temu in rekli večini politikov, da tega ne smejo storiti? ali pa boste pustili dancem, da sami nadzirajo, kdo lahko pride v našo državo in kdo ne. Hvala. Gospa Johansson, hvala lepa. To vprašanje smo že obravnavali. In povem vam lahko, da nadzor na notranjih mejah ni v skladu z pravili Schengna, zato se moramo čim prej vrniti na delujoč Schengen in delujoče Schengensko območje. In to je seveda moja naloga. Hvala, zdaj pa EKR. Gospod Jorge Pusade, izvolite za minuto. <clears throat> Eh, Hvala lepa. Gospa kandidatka za komisarko, v pisnih odgovorih ste dejali, da nevladne organizacije igrajo odločilno vlogo, ko rešujejo življenje v sredozemlju in da moramo to tudi priznati, ta njihov prispevek. Ampak točno ta naloga, o tem je bilo govora, potem gre tudi pri delovanju komisije. Uničiti moramo mehanizem delovanja tihotapcev, trgovcev z ljudmi. In tukaj vidimo, da imamo včasih tudi sodelovanje med nevladnimi organizacijami in mafijo kaj menite, kakšno je vas, vaše stališče glede tega, kaj boste storili glede tega. Boste še naprej šli v konfrontacijo z državami članicami ali boste spoštovali odločitev držav. Hvala lepa, gospod Hansen. Hvala lepa, gospod Pohšade Vidarba, za vaše vprašanje. Mislim, da je pomembno, da spoštujemo pravo, pristno, humanitarno pomoč na morju. Veliko nevladnih organizacij to počne in mislim, da počnejo odlično delo. Ampak tega ne smemo mešati s tihotapci. Kot sem že odgovorila prej, parlament je prosil za smernice o delovanju z nevladnimi organizacijami in to si bom bolj podrobno ogledala, da bi videla, če bi lahko to bila pot naprej. Ne vem, ali je to odgovor na vaše vprašanje? Za sekundo minuto. Prosim, dodatno vprašanje, še minuta. E, Hvala lepa, niste odgovorili na moje vprašanje. Jasno je, da se v teh primerih, ko domnevno, upravno, tehnično ali pravno obstaja sodelovanje držav članic, ali nevladnih organizacij z mafijskimi združeni, s tihotapci v sredozemlju, kaj boste kot komisarka storili na tem področju? Imamo direktivo in mislim, da bi države članice morale sprejemati sankcije. Se boste držali tega ali boste še naprej sprejemali politične izjave in se umešavali v soverene odločitve držav članice? članic, veliko kolegov je to že omenilo. In potem vidimo, da je najpomembnejše, kar lahko storimo za varnost v Evropi, da države, ki so na zunanjih mejah Schengena, opravljajo dobro svoje delo. Gospa Johansen. Uh, Hvala lepa. Ali naj imamo pregon tihotapcev? Seveda to je vloga organov pregona. Ampak moram pa tudi reči, da tisti, ki izvajo pravo humanitarno pomoč, tistim, ki jo potrebujejo, ne smejo biti kriminalizirani. Johansson. Hvala lepa, gospa Johansson. Sedaj pa spet ELS. To bo kolegica Lena Dupont. Minuta. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, vielen Dank, ähm, Frau designierte Kommissarin. Hvala lepa. Hvala lepa, kandidatka za komisarko. To se dan razprave je že jasno pokazala, da azil in migracija sta najpomembnejši del tega portfelja. Sami ste dejali, da smo v določenem trenutku, ko se je pripravila nova zakonodaja, nova komisija, parlament bo glasoval v sestavi, torej premika se. Ampak niste mi konkretno povedali, odgovorili na nekatera vprašanja. Zato pod vprašanje bi lahko podali konkretne predloge, jih boste podali v prvih stotih dneh in če bo tako, kakšni bodo ti koraki. Če sem vas prav razumela, ne bo popolnoma nov, svežen. Zanima pa me vseeno, kateri bodo tisti nadaljni konkretni koraki, v kakšnem smislu in kako bo potem izgledal postopek v parlamentu. Hvala. Hvala lepa, gospa kandidatka za komisarko. Hvala lepa, gospa Dupont, za to vprašanje. Ne boste dobili konkretnega odgovora, kajti moja prva misija in prva prednostna naloga je, da deblokiramo to, kar se dogaja v svetu, da najdemo novo pot k paktu za azil in migracije. To bo težavno. Marsikdo je že poskusil pred mano. Zato vam ne moram obljubiti in povedati, kateri bodo konkretni predlogi in kje bom nadrevala delo. Ne morem vam sedaj že obljubiti teh konkretnih korakov in dati konkretnega odgovora. O tem se moramo odločiti po dialogu z državami članicami, ko bomo skušali deblokirati razmere. In mislim, da v prvih stotih dneh ne bomo dobili, ne bomo poslali konkretnih predlogov. Hvala lepa, še minuta. Hvala, da ste. Sie werden verstehen, dass ich nicht ganz zufrieden bin. No, razumeli boste, da nisem popolnoma zadovoljna z odgovorom. Morda še eno drugo področje, ki ste se ga že dotaknili v razpravi. Govorili ste o novem trajnostnem pristopu pri iskanju in reševanju, da želite to oblikovati, da ne želite več ad hoc rešitev, istočasno pa pravite, da moramo preprečiti, da bi ljudje vstopili v te čovne, če jih želimo reševati. Kako boste torej se borili proti tihotapcem, konkretni predlogi, konkretni ukrepi, katere korake boste storili, da bi preprečili ta tako imenovani poslovni model teh tihotapcev. Tako da potem ljudje resnično ne bodo več šli v te čovne tihotapcev. Hvala lepa. Prosim. Hvala lepa, gospod Dupont. Da, popolnoma se strinjam s to zadnjo pripombo. Ljudje ne smejo vstopiti v te čovne. Zato bo pa tako pomembno, da sodelujemo s tretjimi državami, da dosežemo dogovore. Vem, da si te države ne želijo tihotapcev in kriminalnih združb, ki bi delovali na njihovem ozemlju. Tako da mislim, da je sodelovanje pot naprej, dogovor s tretjimi državami, pa tudi osredotočanje na boljše zakonite poti v Evropo. Hvala lepa, sedaj pa Renew. Besedo dobi kolega Jean-Christophe Fetien. Hvala lepa, predsednik, draga kandidatka za komisarko. Razumem, da nam vedno znova govorite, da želite predlagati novi svežen o azilu in migracijah in da želite doseči kompromis, želite sodelovati z državami članicami. In povedal vam bom, da smo mi svojo nalogo opravili, opravili v Evropskem parlamentu. Izglasovali smo mandat, ki bi naj vodil do pogajanj. V odgovorih ste zapisali, da boste motnili svežen, gradili pa na tem, kar je že bilo doseženega in skušali zagotoviti sodelovanje med parlamentom in svetom. Vendar pa težava ni sodelovanje med parlamentom in svetom, težava je na strani sveta. Zato bi rad izvedel, torej, Zakaj menite, da je umik teh dosjejev skupnega evropskega zinega sistema potreben in kako bi lahko to deblokiralo razmere v svetu? Kakšen je vaš razlog, da mislite, da bi to lahko delovalo? Prosim za odgovor, gospod Johansson. Um... Hvala lepa. Gospod Etjen, to je zelo pomembno vprašanje in vem, da je težko, ko sem tukaj, pa ne morem odgovoriti dovolj konkretno, saj ne toliko, kot vi pričakujete, ampak zavedate se razmer, veste, kakšna je blokada v svetu, to je potrebno spremeniti. Misija izvoljene predsednice komisije je, da imamo širši pristop kot samo azilni, da najdemo nov pak tako glede imigracije kot azila in to je potem tudi moja prednostna naloga, da ta pakt razvijem. Da pa bi to uresničili, Nekateri pravijo, da je to misija nemogoče najti skupno stališče v svetu. Mislim, da to ni res. Mislim, da bo to možno. Ampak biti moram zelo previdna, tako da si ne zvežem rok na hrbtu že od samega začetka. Tako da mislim, da moram biti na začetku bolj odprta na tem področju. Upam pa, da ne bo potrebno umikati dosejev ki so že doživeli podporo parlamentu, ampak obljubiti vam pa tega ne morem. To je moj odgovor. You, Prosim, gospod Etjen. Uh, Hvala lepa. Parlament, to veste, bi rad rezultat glede Evropskega azilnega sistema. In vem, da želite razširiti svoj zorni kot in upoštevati tudi vprašanja migracij. Boste zajeli to tudi šengenske vprašanja in nadzor na mejah ali menite, da so ta vprašanja izolirana od tega ali bo to v svežnju? Hvala lepa, Johansson. Naj se vrnem na to, kaj bi naj bilo v tem novem paktu in česa naj ne bi bilo. Veliko stvari je na mizi v bistvu času, hkrati, včasih pa po mojih izkušnjah je najlažje deblokirati, če podamo kak no, vzorni kot, ali bo to del svežnja ali ne, na to se bom še vrnila. Hvala lepa. Sedaj pa samostojni poslanci in besedo dobi gospa Ferrara. Minuta. Yes, Hvala lepa, predsednik. Gospa kandidatka za komisarko, italijansko bom govorila, kar se tiče novega pakta o azilu in migracijah. Upam, da to ne pomeni, da bo sedaj to besedilo, ki ga ima svet, svet umaknjeno. In parlament se je že zelo angažiral na tem področju. Imamo svoje stališče. In bi torej ta pristop k temu svežnju morali preniti še naprej, da bi torej zagotovili učinkovito migracijsko politiko. Novi pakt bi moral biti vzpostavljen, k temu lahko sodijo tudi nove zakonite poti v Evropo. To ste večkrat že omenili. Naj omenim tudi poročilo, poročilo Lopesa Aguilar na to temo. Gre tudi za kapacit, sprejemne kapacitete. V državah na obalah sredozemlja, preden se odpravijo na to nevarno pot. Hvala lepa, gospod Johansson. Uh, uh, hvala lepa, hvala lepa, gospa Ferrara, za vaše vprašanje kot sem uvodoma že dejala, je parlament in tudi vi osebno opravil veliko dela pri tem, veliko kompromisov, sodelovanja in to resnično, resnično cenim. To je tista prava pot sodelovanja, evropska pot. Najti kompromise z gradnjo mostov prek različnih skupin. S tem moramo nadaljevati. Najti moramo novo pot naprej. Predlog še ni rešitev, zato ne želim ničesar obljubljati. Da, da, zakonite poti, to mora biti del novega pakta. Tako za azil kot migracije. To mora biti del tega svežnja poznam pa predlog o humanitarnih vizah, to bi lahko tudi bil del razprave. A bo pa morda nekole, nekoliko lažje veniti se na preseljevanje in humanitarne kordone, koridorje, o katerih govorimo, to, kaj smo že razvili to vprašanje in morda bi bilo lažje govoriti o tem. Gospa Ferrara, minuta. Hvala lepa. sedaj pa še področje notranje varnosti, organizirani kriminal. Rada bi vedela, ali bo vaša prednostna naloga tudi izvajanje poročila posebnega bora Krim za boj proti organiziranemu kriminalu, tudi mafiji. Sedaj imamo čeznacionalne dejavnosti. In to seveda zahteva tudi odziv na evropski ravni. Potem pa spolna zloraba otrok in izkoriščanje otrok. Kaj boste storili na tem področju, kaj boste storili za to, da bodo države članice ustrezno ukrepale? Kaj boste storili za boj proti spolnim zlorabam mladoletnih boste imeli kakšne specifične programe proti zločincem in podporo žrtvam. Prosim, gospa Johansson. Uh, Hvala lepa, gospa Ferrara. To so resnično pomembna vprašanja. Organizirani kriminal in organizacije mafijskega tipa to so strup za družbo. To ogroža kohezijo v družbi. In niso samo žrtve zločinov, ki trpijo, celotna družba trpi in zaupanje v družbo. Zato je tako pomembno več storiti na tem področju. Morala pa se bom vrniti k konkretnim ukrepom kasneje, ko bom prevzela funkcijo, ko bom vedela več o konkretnih ukrepih. Ampak vem, da je veliko dosejo, veliko predlogov, ki so bili sprejeti strani parlamenta in sveta, tako da mislim, da se bomo morali osredotočiti na izvajanje odločitev, ki so že bile sprejete. Ne izključujem pa tega, da bi morda nadrevali še s kakšnimi novimi predlogi na tem področju. Na to pa se bom še vrnila. Podobno, kar se tiče spolnih zlorab. Veliko krat gre za otroško pornografijo. In veliko teh spletnih strani je v Evropi. V EU, v državah članicah, je to grozovit zločin. Potrebno bo zagotoviti boljše sodelovanje tudi med organi pregona, zato da se borimo proti tem te spolnim zlorabam otrok. Lepa, sedaj pa skupina SND. Vprašanje bo zastavil tukaj nekdo z predsedniškega pulta, podpredsednik Pietro Bartolo, dobi besedo, prosim. Hvala, parola per un minuto. This side, from this side, Mike. Tukaj na moji strani, samo še mikrofon klopite, prosim. Ah, scusi. Nella sua lettera di incarico le è stato affidato il compito di lavorare. Hvala lepa. Dobili ste nalogo, da pripravite boljši pristop glede reševanja na morju. V zadnjih mesecih smo videli, kako pomembna je vloga komisije pri teh dejavnostih. Namreč po reševanju na morju je potrebno te rešene migrante preseliti in porazdeliti po različnih državah članicah. Potrebujemo boljšo koordinacijo na tem področju, Evropska unija pa bi morala tudi finančno podpreti države članice in jim pomagati okrepiti zmogljivosti za reševanje na morju. V vašem eh, opisu funkcije piše, da je, morate pripraviti bolj zanesljiv pristop k temu, kako si to predstavljate. Gospa Johansson. Hvala lepa, gospod Bartolo. Kot pravite, mora Evropska komisija tukaj opraviti svojo vlogo. Že do sedaj pomaga pri koordinaciji in usklajevanju celotne verige pri misijah iskanja in reševanja. Ne gre torej samo za postopek iskanja in reševanja na morju, ampak za celoten postopek porazdelitve teh migrantov po različnih državah članicah. Potem pa usklajevanje prošen za azil in tako naprej. Evropska komisija mora torej omogočiti boljše delovanje celotne verige. To bo gotovo del trajnostne rešitve, ki jo želim razviti na tem področju. Hvala. Gospod Bartolo, še eno minuto imate. Najlepša hvala. Na podlagi tega odgovora imam dodatno vprašanje. Zanima me, kakšni so vaši načrti in kakšne možnosti, po vašem mnenju, obstajajo za nadaljno reševanje na morju, ki bo temeljilo na solidarnosti. Namreč vse države članice morajo enakopravno deliti prošnje za azil in eh, biti tukaj solidarnostne. Istočasno je potrebno spoštevati človekove pravice na tem področju. Hvala lepa. Trenutno obstaja začasni sporazum iz Malte, ki je bil sprejet na Malti in svet bo o tem razpravljal naslednji teden v okviru sveta za PNZ. Videli bomo, kakšen bo rezultat teh razprav na svetu. Po mojem mnenju obstaja trenutno pripravljenost na nadaljevanje tega konstruktivnega pristopa strani držav članic. Upam, da se bo to uresničilo, ampak prezgoda je, da bi tukaj prišli do nekih um, zaključkov, zato se bom gotovo vzpostavila stik z parlamentom eh, na to temo potem. Hvala, sedaj pa spet ELS, gospa Nadin Morano, izvolite. Hvala, bom v francoščini. Gospa kandidatka za komisarko, presenečena sem, da v pisnih odgovorih govorite o tem, da moramo razviti legalne oziroma zakonite poti v Evropo, da bi se borili proti nezakonitim migracijam, da je to edini način. Ampak eh, vprašanje migracije moramo obravnavati odgovorno in humano. V Evropi se pogosto krši načelo pravna države in eh, Pogosto je zato, ker se odločitve o vračanju ne izvajajo. Ampak odločitve sodišč so prav gotovo del naše mm, migracijske politike. 500 tisoč ljudi dobi vsako leto odločitev o tem, da mora zapustiti EU, ampak to stori samo približno 160 tisoč ljudi. Zanima me, kaj boste storili za to, da bomo močno povišali število ljudi, ki jih vrnemo v tretje države. Gospa Johansson, izvolite. Hvala lepa, gospa Morano. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje. Vsekakor moramo izboljšati naše delovanje na področju vračanja tistih, ki nimajo pravice, da ostanejo v Evropski uniji. Že v vodoma sem povedala, da je to pomembno. Zagotoviti moramo pravico, da nekdo prosi za azil, da mu zagotovimo mednarodno zaščito, ampak tisti, ki nimajo te pravice do mednarodne zaščite, morajo biti vrnjeni. V tem trenutku ta postopek ne deluje najbolje, le ena tretjina tistih, ki jim je bila izdana odločba za vračilo, um, je dejansko zapustilo Evropsko unijo lani. Ampak Evropska unija ni tista, ki vrača ljudi v pristojnosti držav članic, je, da uh, eh, spostavijo ta postopek vračanja. Komisija pa tukaj lahko pomaga, naprimer pri vzpostavljanju sporazumov o ponovnem sprejemu z tretjimi državami in tako naprej. Z veseljem bi še naprej razpravljala z vami glede tega, kaj lahko komisija še stori pri izboljšanem sistemu za vračanje. Po mojem mnenju bi hitrejši in bolj učinkovit postopek za odločanje o azilu v državah članicah pripomoral k boljšemu delovanju tukaj. Hvala lepa, gospa Morano, še enkrat. Približno 17 sporozumov o vračanju imamo z Malijem, slonokoščino obalo in tako naprej. Ampak tranzitne države pa niso pokrite s temi sporozumi. Je to za vas prednostna naloga? In govorite o 17 milijardah evrov, ki naj bi jih namenili Afriki. Ampak nikoli ne govorite o odgovornosti teh držav, o odgovornosti afriških držav. Izvolite. Najlepša hvala, gospa Morano. Res je, vzpostaviti moramo več sporazumov o ponovnem sprejemu s tretjimi državami. To je vloga, ki jo res lahko prevzame Evropska komisija in pomaga pri sprejemanju teh dogovorov. Vem, da imajo nekatere države članice svoje dogovore in zato potrebujemo boljše sodelovanje med Evropsko komisijo in državami članicami. Na tak način lahko zagotovimo najbolj učinkovito vračanje in ponovni sprejem. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo kolegica Malin Björk iz GUE. Izvolite. Najlepša hvala, jaz bom govorila kar švedsko dobrodošli v naš odbor, gospa kandidatka za komisarko. Kar nekaj ljudi tukaj si želi, da bi se Evropa razvijala v smeri, kot jo želi Trump in ZDA. Torej, vse več je rasizma in populizma, strašenja za migranti. Ampak tu smo, tukaj, tu smo tukaj drugi, ki želimo Evropsko unijo ohraniti kot unijo, v katero si ljudje želijo priti in ki bo tudi sprejela ljudi in zaščitila njihove pravice. Ali se boste zauzeli za, sprej, za spoštovanje Ženevske konvencije in ali boste nasprotovali zaprtim mejam? Določene rasistične sile želijo sprejeti avstralski model, kjer se migrante nekako eh, premesti v tretjo državo. Ali boste jasno zavrnili takšne predloge in preprečili to, da se upravljanje z emigranti prenese v tretje države? Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Björk, bom odgovorila kar po angliško. I, I... Strinjam se z vami. Globalno gledano, opažamo, da prihaja do vse večjih groženj za migrante. Vse manj se spoštuje pravica do azila. To se mi zdi prav strašljivo. In prav zato je tudi tako zelo pomembno, da zaščitimo evropski način življenja. Evropski način je namreč to, da smo v naših pogodbah zelo jasno opredelili pravico, zato da nekdo zaprosi za azil pri nas. Evropska komisija in jaz kot komisarka bom vedno zagovarjala naše temeljne vrednote in naše pogodbe. To je jasno. Ponosni moramo biti na to in eh, prav to je razlika med Evropsko unijo in drugimi deli sveta. Pri nas imamo namreč jasno zapisane pravice za migrante, ki imajo pravico, da zaprosijo za azil. Jasno je tudi, kakšne so naše vrednote, za katere se zauzemamo. In za te vrednote se bom bojevala v Evropski, ravni, v Evropski uniji in tudi na globalni ravni. Najlepša hvala, gospod Birke, še enkrat. Hvala lepa prosim za dodatne informacije. Zanima me, ali boste zavrnili predloge glede tega, da se preseli izvajanje azilnega sistema v tretje države. Pa še vprašanje glede Libije. Imamo veliko dokumentiranih primerov zlorabe človekovih pravic v Libiji. Za te stvari smo so krivi, če ne bomo nič eh, ukrepali. Zanima me, kaj lahko tukaj storimo, kako lahko izboljšamo naše sodelovanje z libijsko obmejno stražo in eh, kako lahko izboljšamo situacijo tam. Sama sem poročevalka glede teh eh, dosjejev in mislim, da bi lahko za zunanjo politiko tukaj pripravili veliko boljše ukrepe ali lahko zagotovite to, da bo preselitev temeljila na človekovih pravicah, prosim. Najlepša hvala, gospa Björk. Najprej odgovor glede Libije. Ne vidim nobenega načina, kako bi lahko izboljšali situacijo v Libiji, če prekinemo sodelovanje med Evropsko unijo in libijskimi oblastmi. Libijska obmejna straža krši človekove pravice, to je res, to vemo. Evropska unija pomaga pri izobraževanju libijske obalne straže glede različnih aspektov človekovih pravic in tega, kako zaščititi človekove pravice pri njihovem delovanju. Glede vašega vprašanja o tem, kaj lahko storimo v Libiji, bi morda odgovorila kdaj kasneje, ampak gotovo ni rešitev to, da prenehamo s sodelovanjem z humanitarnimi organizacijami, UNHCR, IOM v Libiji in tako naprej. Nadaljevati moramo tudi za usposabljanjem libijske obalne straže glede spoštovanja človekovih pravic. Drugače ne bomo mogli izboljšati res grozne situacije v Libiji. Kar se tiče preselitve, pa je naše sodelovanje z UNHCR ključno. Vsekakor pa lahko razmišljamo tudi o drugih aspektih preselitve. Gre namreč za izjemno pomemben instrument, če želimo zagotoviti zakonite poti v Evropo. Tukaj moramo izboljšati naše delovanje in upam, da bomo to storili v sodelovanju z državami članicami. Hvala, gospod Johansson, sedaj pa ponovno SND. Kolega Javier Moreno dobi besedo za eno minuto, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, in eh, dobrodošla, gospa Johansson. Naj vam zastavim naslednje vprašanje. Naš eh, odbor se zauzema za enakopravnost spolov in zato pozdravljamo to, da boste enakopravnost spolov unesli v različne politike Kar se tiče tihotapljenja ljudi, imam vprašanje, ki zadeva še posebej tihotapljenje žensk in otrok, tudi deklic. Pri tihotapljenju migrantov prihaja do ogromno, ogromno žrtev. Seveda pa je to zelo dobičkonosna dejavnost za tihotapce. Naslednja komisija mora izboljšati sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami, tako da bo prišlo do sodnega pregona teh tihotapcev. Direktiva iz leta 2011 o tihotapljenju ljudi mora biti bolje izvršena, še posebej, kar se tiče zaščite deklic. Kakšna finančna sredstva bodo tukaj na voljo? Gospa Johansson. Najlepša hvala, gospod Moreno Sančez. Najprej, kar se tiče izvajanja direktive iz leta 2011 Tukaj bom morda kasneje eh, lahko povedala kaj več glede konkretnih ukrepov. Trenutno eh, glede tega nimam komentarja. Tihotapljenje pa je tema, ki se mi zdi izjemno pomembna. Namreč polovica žrtev tihotapljenja je evropskih državljanov. Ne gre samo za problem pri prečkanju meja, ampak je to problem, ki obstaja v Evropski uniji. Večina žrtev tihotapljenja je mladih žensk in deklet. Prav zato je izjemno pomembno, da se bojujemo zopr tihotapljenje. Pripravljena sem razmisliti o novih zakonodajnih predlogih na tem področju. Zločinci namreč s temi dejavnostmi zaslužijo velike zneske s tem, ko zlorabljajo ta dekleta, te žrtve. Pripravljena sem torej razmisliti o tem, da pripravimo novo zakonodajo na tem področju. Razmislila bom tudi, ali bi bilo smiselno pripraviti novo strategijo za boj z oprtiho tapljenje. Sama namreč mislim, da lahko na tem področju v Evropski uniji storimo še veliko več. Prava sramota je, da je 50 odstotkov žrtev tukaj evropskih državljanov, mislim, da moramo storiti veliko več. Hvala lepa, gospa Johansen, gospod Morenjo, še eno minuto imate na voljo. Hvala lepa. No, spoštovana kandidatka za komisarko, na srečo niste sami v tem boju. Namreč tudi Evropsko sodišče se bojuje z oprtih otapljenje, pa tudi Europol in Evropski center z oprtih otapljenje ljudi. Zanima me, kako želite okrepiti ukrepanje na tem področju in sodelovanje med temi akterji. Mladoletniki, še posebej mladoletniki brez spremstva, so tukaj še posebej renljiva skupina. Zanima me, kako želite zagotoviti to, da bo ta skupina mladih, ki so izpostavljeni um, različnim vrstam zločinov, tudi uh, spolnim zlorabam in kraji organov, kako bomo zaščitili to skupino mladih brez spremstva. Hvala, gospod Morino Sančes. Gre za pomembna vprašanja, kjer je gotovo pomembna višja stopnja sodelovanja. Tukaj obstajajo različne institucije, ki lahko krepijo svoje delovanje, ampak poleg tega moramo tudi stopiti v boj zoprto to kulturo nekaznovanja. Pomagati moramo pa seveda tudi žrtvam. Z veseljem bom eh, kasneje stopila v stik z vami glede različnih predlogov in glede tega, kako bi lahko skupaj pripravili nove predloge na tem področju. Hvala, gospa Johansson, sedaj pa zeleni. Gospod Damien Karim bo zastavil vprašanje. Hvala, gospod predsednik. Tukaj sem eh, na začetku bil pozitiven, ampak eh, nisem dovolj slišal eh, konkretnih predlogov. Za vsemi temi besedami, ko govorimo o migrantih, so ljudje, moški, ženske, otroci, potrebujemo nujne ukrepe. Dejali ste, da ne želite, da bi ljudje šli na te ladje, ampak Zanima me, kaj želite konkretno narediti? Dejali ste, da želite prebiti blokado v zvezi z Dublinom. Da, to je nujno in res je, da potrebujemo preboj tukaj. Ampak niste omenili sveta. Oni blokirajo dogovor zato, ker želijo imeti soglasno rešitev. Zanima me, ali boste zahtevali od sveta, da sprejmejo odločitev s kvalificirano večino, ne pa soglasno. Kajti to je samo nek način blokade. Hvala. Hvala lepa, gospod Johansson. Najlepša hvala, gospod Karim. Odgovarjala sem na različna vprašanja o iskanju in reševanju in mislim, da tukaj ne morem ponuditi drugih odgovorov kot to, kar sem že povedala. Mislim, da pripravljamo nov konstruktiven pristop, ki je vključen v ta začasni dogovor iz Malte, ki je bil sprejet lani, eh, prejšnji teden. Naslednji teden bo o tem razpravljal svet PNZ. Upam, da bo to ponudilo boljšo pot naprej. Je pa moj načrt tudi to, da pripravimo bolj trajnostni pristop k temu vprašanju. Z veseljem bom kasneje poročala vašemu odboru o dodatnih ukrepih na področju iskanja in reševanja. No, kar pa se tiče dublinske uredbe in dosjeja, ki je blokiran v svetu, tukaj pa naslednje. Nihče ne bi bil bolj srečen kot jaz, če bi se ta dosje samo odblokiral. Ampak žal mislim, da situacija ni tako preprosta. Če bi bila tako preprosta, bi se to gotovo že zgodilo. Torej, to bo del moje zahtevne naloge najti način, kako odblokiramo uh, to situacijo. Gotovo bom potrebovala vse izkušnje, ki jih imam, in tudi kak nov predlog na tem področju, če želim dejansko ustvariti tukaj napredek in sprostiti to blokado. Kot nova komisarka, če me boste seveda potrdili, bom najprej začela z dialogom in poskušala zagotoviti čim širši dogovor na tem področju, kolikor bo to le mogoče ampak prej ali slej bomo morali sprejeti odločitev o novem paktu. Hvala lepa, gospod Karem, še eno minuto, če želite. Zelo pomembno je, da se ocenijo tudi trenutni ukrepi, preden boste predstavili nov pakt. Dejali ste, da boste ocenili uh, trenutne ukrepe in da boste predstavili nov pakt. Kdaj? To je zelo pomembno. In Vsi navi predlogi morajo temeljiti na poročilu o izvajanju, ki ga bomo dobili, seveda pa me zanima, ali boste pri pripravi novih predlogov upoštevali mnenje civilne družbe. Uh, gospa Johansson, izvolite. Hvala lepa. V okviru paketa za azil je že sedem dosjejev in ne želim začeti od začetka. Smiselno bi bilo, da nadaljujemo z delom, ki ga je že pripravil prejšnji sklic parlamenta. Torej, moj pristop ne bo to, da začnem od začetka, ampak da nadaljujem z delom, ki je bilo že opravljeno. Seveda pa bo potrebno pregledati celotno situacijo, da vidim, kaj bo potrebno za to, da se situacija izboljša, da se odstrani ta blokada. Gotovo bom obveščala vaš odbor o tem, kaj se dogaja. Hvala, gospa Johansson. Sedaj pa še enkrat dobi besedo ELS, gospod Paolo Rangel. Izvolite eno minuto. Se opravičujem, moja napaka. Besedo dobi še predstavnik skupine Renew malce sem eh, spregledal še to predzadnje vprašanje, ki ga dobi v imenu skupine Renew Moritz Krner. Izvolite. Gospod eh, predsedujoči, najlepša hvala, govoril bom nemško. Gospa Johansson, v evropski varnostni politiki je šlo nekaj hudo narobe. Od 22 islamističnih terorističnih napadov, ki so bili zagrešeni od leta 2014 v Evropski uniji, jih je bilo 20 izvedenih strani storilcev, ki so bili znani policiji. Namesto, da bi izboljšali sodelovanje policijskih organov med seboj, se je Evropska unija odločila samo nabirati in zbirati več podatkov o državljanih. Torej, namesto, da bi iskali to eh, iglo v senu, smo se odločili samo povečati količino sena. Ne vem, ali je to smisen pristop. Ali boste pripravili drugačen predlog glede direktive o zbiranju podatkov in ali boste samo še po, eh, povečali to zbiranje podatkov o državljanih? Hvala lepa, gospod Krner, gospa Johansson, izvolite. Najlepša hvala. Na različne načine se strinjam z vami. Strinjam se, da moramo izboljšati sodelovanje med policijskimi organi in tudi sodelovanje z Europolom na ravni Evropske unije. Kot sem povedala že v odgovor enemu izmed vprašanj uprej, mislim, da je najpomembnejše to, da zgradimo večje zaupanje. Vzajemno zaupanje potrebujemo zato, da bodo organi bolje sodelovali. Na tem moramo graditi, to moramo izboljšati. Uporabiti moramo podatke, ki že obstajajo, namreč Že sedaj posedujemo veliko informacij, ki bi jih morali samo bolje izkoristiti. Ne izključujem možnosti, da bomo pripravili nove predloge, ampak prepričana sem, da bi lahko bolje izkoristili instrumente, ki že obstajajo. Kot rečeno, pa moramo graditi tudi medsebojno zaupanje, zato da lahko bolje preprečujemo terorizem in napade. Gospod Krne, še enkrat izvolite. Najlepša hvala. Veseli me, da želite vlagati v zaupanje in medsebojno sodelovanje različnih organov. Imam pa tukaj še dve konkretni vprašanji. Prvič, spregovoriti moramo tudi o zaupanju pri predlogu e-dokazov. Torej, ko gre za različne nacionalne preiskovalne organe, ki si morajo medsebojno zaupati, zanima me, kako želite napredovati pri tem dosjeju. V smislu zaupanja bi bilo smiselno tudi, da ko se podaljša naslednji dogovor SWIFT, da se tukaj predtem posvetujete z parlamentom. Hvala lepa, gospa Johansson, izvolite. Zadnjega vprašanja nisem razumela, ali lahko prosim ponovite. Zanima me, ali boste. Uh, stopili v stik z Evropskim parlamentom v primeru, da se ponovno podaljša dogovor SWIFT z ZDA. Hvala lepa, sedaj pa gospa Johansson, izvolite. Najlepša hvala. Kar se tiče e-dokazov, tukaj bi pokomentirala kasneje, glede tega, kako bomo napredovali pri tem dosjeju. Upoštevati je namreč potrebno veliko različnih aspektov. Glede mednarodnih dogovorov pa se bom seveda posvetovala z Evropskim parlamentom. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa res zadnje vprašanje in sicer ga bo zastavil kolega Paolo Rangel, ELS. Izvolite. Uh, Draga kandidatka za komisarko, pozdravljeni. Jaz vam zadnji zastavljam vprašanje in Povem vam lahko, da se pojavlja tveganje, da vas bomo poimenovali komisarka, ki se vrača, kajti vedno znova govorite, da se boste vrnili k nam. V zadnjih petih letih smo popolnoma preoblikovali informacijske sisteme. Zmanjšali smo vrzeli, povečali smo sinergije. V pisnih odgovorih ste dejali, da želite še naprej izvajati te sisteme. Ampak v prejšnjem mandatu, so nekatere politične skupine metale veliko polen pod noge nam, ki smo želeli doseči napredek, tudi socialisti, ki so vaši. Zadnji primer je sistem VIS, vaša skupina je bila proti. Jaz sem poročevalec za ta dosje. In glede na to, da vemo, kakšno je stališče socialistov, me zanima, ali ste pripravljeni določiti konkreten rok in konkretni proračun za to, da bo ta sistem začel veljati. In menimo tudi, da so otroci bolje zaščiteni, če lahko prsne otise začnemo imati pri šestih letih. Ali podpirate ta predlog? Mimo grede, komisija ga je podprla v prejšnjem mandatu, gospod Johansson. Če sem dobro obveščena, je to zdaj v trialogu. To drži, da. Prav, jaz upam, da bo trialog stekel gladko, ampak ne bi bilo zdaj pametno od mene, da govorim o časovnici, še preden se trialog konča. Ampak upam, da bomo to lahko izvajali v čim večji meri, kajti to bomo res potrebovali. Dejali ste, da nisem odgovarjala na vaše vprašanje v odboru. Seveda, odbor bo odločil, ali sem ustrezno odgovorila na vaše vprašanje ali ne. Tega ne bom ocenevala jaz. Gospod Rangel. Prav, hvala za odgovor. Zdaj pa še pomemben del vašega dosijeja, o katerem zaenkrat še nismo govorili. Nemogoče je namreč govoriti o vsem, ampak treba je zagotoviti konsistenco med zunanjo in notranjo razsežnostjo varnosti. Dezinformacija je na spletu, umešavanje v volilne procese, to so primeri umešavanja. In potrebujemo bolj koordiniran pristop strani EU v naslednjih petih letih, me zanima, kaj nameravate storiti na tem področju, torej dezinformacij in umešavanja v volilne procese. Kaj imate v mislih? Gospod Hanson, hvala. Strinjam se, da obstaja tesna povezava med notranjo in zunanjo varnostjo. To je zelo pomemben vidik in kar zadeva konkretne grožnje za naše demokratične procese. Tesno moram sodelovati tudi z drugimi komisarji na tem področju, kajti to je ključno. Zaščititi moramo državljane, družbo in demokracijo. To bo ključnega pomena. The... Hvala. S tem je drugega kroga vprašanj in odgovorov. Konec. Zdaj lahko v skladu s poslovnikom kandidatka za komisarko poda še sklepno izjavo. Gospa Johansson, hvala za vaše odgovore. Vsem drugim se zahvaljujem za dobro disciplino. Držali smo se časa. In mislim, da smo dobro opravili pregled vaše, vašega nastopa in vaših spretnosti. Vi ste kandidatka za komisarko za notranje zadeve, gospa Johansson. Mislim, da smo zaslišanje dobro izpeljali. Zdaj ste na vrsti vi. Podate lahko kratko sklepno izjavo, ki ne sme biti daljša od petih minut. Gospa Johansson, beseda je torej vaša in še enkrat hvala za to, da ste se oglasili pri nas in odgovorili na vprašanje naših poslancev. Izvolite. Hvala, hvala gospod predsednik, hvala poslanke in poslanci v odboru. Že na začetku sem povedala, da se veselim tega in prav sem imela. V tem odboru je veliko znanja, veliko kompetenc dobro veste, kaj se dogaja na terenu v vsaki državi članici. Vi ste res predstavniki ljudi v Evropski uniji. Upam, da bom z vami lahko sodelovala v prihodnih petih letih. Tega se res veselim. Če me boste potrdili, seveda. Mislim, da smo na začetku skupne poti, upam, da je tako. Pripraviti moramo politike, ki so ključnega pomena za naše državljane. Migracije in varnost so pomembne za naše državljane in to so res zadeve, ki bi jih morali rešiti na evropski ravni. Zato je naša naloga, da tukaj dosežemo rezultate. Na začetku sem že povedala, da moramo braniti vrednote v EU. Prav tako pa moramo upoštevati, kako naša pravila vplivajo zunaj meja EU. Evropska unija mora voditi za zgledom. Temeljne pravice za nas nikoli niso nekaj postranskega. To je evropski način življenja. Pri migracijah lahko rečem, da želim ta problem rešiti. Uspeh bomo merili potem ne samo če bomo našli pravo pot, ampak kako jo bomo našli. Mislim, da moramo najti evropski način za rešitev tega problema. Potrebujemo predvidljive, trajnostne rešitve na osnovi urednot in temeljnih pravic. Potrebujemo tudi skupne evropske rešitve za vprašanje migracije. Kar zadeva iskanje in reševanje na morju, potrebujemo boljši pristop, ki bo del holističnega pristopa, ki bo vključeval tudi pravne in varne poti v EU. Poskrbeti želimo, da bodo vsi imeli pravico do prošnje za azil in da se bo ta prošnja obravnavala hitro in individualno. Ljudje, ki nimajo pravice ostati, morajo biti vrnjeni v skladu z zakonodajo in pravili, vendar na dostojen in dostojanstven način. Boriti se moramo proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi. Upoštevati je treba spolno perspektivo in najboljši interes otroka. To mora vplivati na vse naše politike in to vam lahko obljubim. Kar zadeva varnost in preprečevanje terorizma, veliko smo že dosegli, storiti pa moramo še več. Mislim, da moramo storiti več za to, da bomo izboljšali sodelovanje na evropski ravni in da bomo še bolj okrepili zaupanje med organi pregona. Večkrat sem vam že povedala, mislim namreč, da je zaupanje ključnega pomena na tem področju. Dobro sodelovanje v okviru mojega portfelja je tudi nujno zato, da bodo ljudje še naprej zaupali v evropski projekt. Kompromis in sodelovanje sta temelja evropskega načina sodelovanja. Pred tremi tedni sem dobila ta portfelj in jaz mislim, da moramo najti boljše evropske rešitve, bolje moramo sodelovati in ukrepiti moramo zaupanje. Zaupanje mora biti osnova za naše skupno delo. Sodelovanje med institucijami, med državami članicami, pa tudi v odnosih z državljani moramo vedno delati na osnovi zaupanja. Tako bom tudi sama nadaljevala z delom, če me boste potrdili. In kako sem dejala, veselim se že nadaljnega sodelovanja z vami, kajti vi ste res odbor z veliko kompetencami, prav tako pa ste tudi zelo angažirani za reševanje teh vprašanj. Hvala. We thank you, Commissioner. Hvala, kandidatka za komisarko. Gospa Johansson, v imenu predsedstva odbora Libe, pa tudi v imenu vseh članov in članic, se vam želim zahvaliti za to, da ste odgovorili na naše vprašanja. Pokazali ste, da ste zavezani temu portfelju. Povedati pa vam želim, da je odbor vašemu zaslišanju res namenil veliko pozornosti. Razprava je bila živahna. Dve uri in 15 minut smo bili tukaj. Veliko ljudi je ostalo vse do konca. Odbor Libe je res zavezan reševanju številnih vprašanj iz vašega prihodnega portfelja prost pretok ljudi, azilni svežen, Schengen, migracije in tako naprej. Vse to je v pristojnosti odbora Libe, pa tudi varnost. Varnost je v prejšnjem mandatu imel samo en komisar, zdaj pa bo varnost del tudi vašega portfelja. Če obstaja oblika vračanja, potem lahko rečemo, da se ta del spet vrača k vam. Torej. Zaslišanja je zdaj konec. Hvala, da ste sodelovali v izmenjavi mnen z nami. Nekaj pa želim dodati novo izvoljena predsednica Ursula von der Leyen je v predstavitvi, ki jo je imela na plenarnem zasedanju v Evropskem parlamentu, povedala naslednje. In to je bilo takoj potem, ko smo jo potrdili za predsednico naslednje komisije. Namreč dejala je, da si bo prizadevala za to, da bi okrepili pristojnosti Evropskega parlamenta, da bi parlament dobil tudi možnost zakonodajne pobude. Za odbor, kot je naš, to pomeni veliko. Mi smo res zakonodajni odbor. To je znak spoštovanja, ne samo za tekoče dosjeje, ampak eh, to velja tudi za pobude ki so prišle iz odbora Libe in so bile sprejete na plenarnem zasedanju. Naprimer, jaz sem bil poročevalec pri poročilu o humanitarnih vizumih. To je samo primer pobude, ki je bila potrjena na plenarnem zasedanju. Odbor Libe bo sodeloval pri zaslišanjih vsaj osmih komisarjev včasih bomo vodilni odbor, včasih povezani odbor, včasih pa povabljeni odbor. Ampak samo en portfelj pa je popolnoma in izključno v pristojnosti našega odbora. Zato nismo nikogar povabili na to zaslišanje. Kaj ti? vaš portfelj je tisti, ki je za nas najbolj pomemben. Hvala za to, da ste bili tukaj. Torej. Glede ocene pa vam povem, da se bodo koordinatorji sestali danes ob sedmih. Dvorano bomo koordinatorjem sporočili kasneje in takrat bodo koordinatorji tudi ocenili vaš nastop. Hvala. The session is adjourned.